spoštovani kolegi mislim da je čas da začnemo se opravičujem za zamudo promet eh, v bruslju je zadnje dni res grozen tako da smo morali počakati nekoliko dlje na naše kolege tako da se nam lahko pridružijo v dvorani Začela bi rada najprej skrajšo temo. Najprej sklepi koordinatorjev včerajšnjega sestanka koordinatorjev. Sklepe koordinatorjev smo vam razposlali. Zanima me, ali jih lahko potezdite. Da, dobro, hvala. Ugovorov ni. Takšno je torej odločitev odbora sklepe koordinatorjev je odbor regij torej sprejel. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Tu gre za poročilo na lasno pobudo glede kohezijske politike v gorskih regijah Evropske unije. Naša poročevalka je gospa Jotova, ki je prisotna. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen o tem poročilu. Do desetih imamo časa za to točko na dnevnem redu in mislim, da bo to dovolj časa za razprave in predstavitev strani poročevalke. Veliko poročevalcev v senci je prav tako prisotnih v dvorani in bodo na to dobili besedo po predstavitvi. Prav tako so z nami predstavniki iz DG, GD Agri in regijo strani komisije. Tako da hvala kolegom, da so se odeležili srečanja. Gorske regije sestavljajo pri tri, približno 30 odstotkov ozemlja Evropske unije. Pogosto je gospodarstvo teh območij močno odvisno od samo nekaterih sektorov, večinoma turizma in kmetijstva. Te regije se soočajo z pomankanjem, z oceljevanjem, brezposelnostjo in težavami pri dostopanju do javnih storitev. V začetku leta se je naš odbor odločil, da bo pripravil poročilo na lastno pobudo glede gorskih regij v Evropski uniji. V poročilu bomo preučili načine, na katere bi lahko kohezijska politika odpravila oziroma zmanjšala težave, s katerimi se soočajo to vrstne regije, tako da bi povečali njihov potencial za rast in ustvarjanje delovnih mest. Ne bom nadaljevala, ker mislim, da bo gospa Jotova predstavila glavne zamisli v poročilu. Gospa Jotova, prosim. Благодаря, госпожо председател. Najlepša hvala, gospod predsednica. 174. člen pogodbe o delovanju Evropske unije nam je verjetno dobro znan. V njem je zapisano, da če želimo spodbujati spodbujati harmoničen razvoj Evropske unije, mora Evropska unija sprejeti pobude, ki so namenjene okrepitvi socialne, ekonomske in teritorijalne kohezije. V istem členu je prav tako zapisano, da se kohezijski vidik nanaša na zmanjševanje razlik med evropskimi regijami. Pri tem se posebej poudarja vloga posebnih regij, naprimer prikrajšanih regij zaradi trajnih demografskih ali pa naravnih omejitev. Tudi gorske regije spadajo v to kategorijo. Žal pa se Evropska unija ne osredotoča v dovoljšni meri na to vrstne regije. Evropska unija meni, da bi morale države članice posredno izvajati naloge pri teh regijah. V svojem poročilu si prizadevam, da bi storili korak naprej, ko gre za takšne regije. Treba je posebej izpostaviti takšne regije v kontekstu kohezijske politike. Gorske regije se soočajo s težavami. Prav tako pa imajo te regije veliko priložnosti. Bogate so z naravnimi viri in eh, so izvrstna priložnost za trajnostni razvoj. Naravni viri so mm, ključni element evropske identitete. Specifike gorskih regij so prav tako dobra priložnost za ohranjanje specifičnih eh, evropskih ciljev. Naša glavna naloga bi morala biti, da zaščitimo okolje v teh regijah in tudi njihove bogate naravne vire. Prav tako bi lahko razmislili o uporabi obnovljivih energetskih verov v gorskih regijah. Pri tem pa bi morali ohranjati okolje in izkoristiti različne priložnosti za gospodarski razvoj. Prav tako bi morali upoštevati in izkoristiti splošni gospodarski potencial teh regij, tako da bi dosegli naš končni cilj in to je kohezija. V svojem poročilu bi rada spodbubi, spodbudila razpravo o kohezijski politiki. Prav tako je treba opredeliti prihodno politiko o gorskih regijah Evropske unije. Morda ne bi bilo dobro že čisto na začetku oblikovati strategije, ampak pripraviti agendo, neke vrste agendo, ki bo podobna urbani agendi. Sedaj smo namreč zelo daleč od to vrstne agende ali pa strategije, tako da bo treba storiti vsaj prvi korak. In prihajajoči pregled Evrope 2020 bi morali izkoristiti za to. Morali bi upoštevati gorske regije in kohezijsko politiko tudi pri oblikovanju naslednjega večletnega finančnega okvira. Evropa namreč zaostaja, ko gre za izvajanje ciljev Evrope 2020. Naša kohezijska politika bo morala biti poleg tega v prihodnosti bolj fleksibilna. Na voljo je veliko strategij in pobud, ki imajo neposreden učinek na gorske regije. Naj navedem primer. Navaj, na voljo so programi kot so Life in Evropa 2020, ki so izrednega pomena za gorske regije. Enako velja za vse programe in pobude v okviru kohezijske politike. Naj sedaj predstavim še nekaj mm, prvih zamisli glede poročila. Sestanek poročevalcev v Senci je v pripravi in bo sklican k malu. Prav tako sem imela priložnost, da se sestanem s predstavniki številnih organizacij, nevladnih organizacij in z odborom regij. Spregovorila sem z veliko deležniki, ki so vključeni v delo na področju gorskih regij. In to je okvir za oblikovanje uvoda v poročilo. Uvod bo zasnovan zelo široko, tako da bo ponujal pregled eh, instrumentom pobud in zakonodajnih aktov, ki trenutno veljajo na tem področju. Gre namreč eh, za instrumente, ki jih lahko uporabljamo, ko gre za gorske regije. In to bi moralo biti izhodišče za nadaljni razvoj gorskih regij. Ko gre torej za razvoj na področju okolja, zelene, energije, možnosti za zaposlovanje in preprečevanje demografskega kolapsa teh regij. V poročilu se bomo sredotočila na vse te teme. Pri tem pa ne bom posegala na področje pristojnosti drugih odborov eden izmed odborov dela naprimer na makroekonomski strategiji za gorske regije. Tako da si bom prizadevala za komplementarno delo različnih odborov parlamenta, tako da bomo lahko našli najboljše rešitve za to vrstne regije, ki se soočajo s specifičnimi težavami. Tako bomo lahko oblikovali program, ki ga bomo lahko prevedli v agendo in morda celo v celovito evropsko strategijo za razvoj gorskih regij. Nekatere izmed teh eh, regij ne sodijo na področje čezmejnih regij, ker gre tu za gorske regije, znotraj območja posamezne države članice, tako da bi se morali soočiti tudi izzivi na tem področju. Mislim, da imamo dovolj priložnosti za to. Hvala, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Ne pozumite, da imate na voljo samo tri ali štiri minute. Gospod Bogovič, prosim. Hvala za opozorilo in dobro jutro vsem skupaj tudi z moje strani. Eh, zelo pomembno poročilo, ki govori o območjih, ki so zagotovo območja s težjimi pogoji eh, za bivanje za poslovne priložnosti zato je prav da imajo tudi poseben tretma zato zelo podpiram in sem z veseljem sprejel tudi to poročevalstvo v esenci v, za epp skupino kot je bilo že rečeno je trideset območij eh, evrope območij ki jih lahko označimo kot eh, gorska območja območja s temi težji, težjimi pogoji ki so zaznamovana predvsem z gospodarskimi dejavnostmi kot so kmetijstvo gozdarstvo turizem in eh, se soočajo tudi z depopulizacijo kar mislim da je eden od večjih problemov. Eh, v okviru kohezijske politike imamo znotraj evropskih skladov že doslej dosti možnosti da se taka območja podpirajo mislim da je zelo pomembno da bomo ugotovili tudi da je stopnja razvoja v različnih državah na teh območjih zelo različna zato ne bodo mogli biti ukrepi vedno enaki za vse države ampak bo marsikateremu območju najbrž potrebno poskrbeti še najprej za osnovno infrastrukturo kot je dostopnost okolja eh, potem tudi osnovne okoljske infrastrukture infrastrukture s področja telekomunikacije hkrati pa se kot je bilo že rečeno eh, <coughs> se opravičujem pojavljajo nove priložnosti kot je priložnosti ki jih eh, ponuja eh, ponujajo na področju energetike novi viri, obnovljivi viri, tu ima lesna biomasa eno od velikih priložnosti, poleg ostalih virov in tudi Eh, na tem področju vidimo celo vrsto možnosti da bi se lahko razvila delovna mesta na podeželju oziroma v gorskih območjih in <coughs> z energetskimi resursi eh, eh, zalagala tudi urbana središča. zelo pomembno je sodelovanje med urbanimi in gorskimi območji <coughs> prav tako področje digitalizacije mislim da se tu pojavljajo povsem nove priložnosti z delom na daljavo v teh območjih v okviru intergrupe roma se soočamo s temi problemi in tudi predlagamo izdelavo belega papirja iz tega področja. prehlad gorska območja so me prejšnji teden malce zmučila. prav tako je velika priložnost da se o teh območjih podrobno pogovorimo znotraj alpske makroregije in tam bomo tudi dali na papir vse priložnosti ki jih ta območja ponujajo se opravičujem dovolj zaenkrat hvala Thank you. Thank you very much. The next shadow... Najlepša hvala. Naslednji poročevalec v senci pa je gospod Lakovčič. Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi sam bi želel dodati nekaj besed v tej debati. Mislim, da je naš interes sodelovati v pripravi tega poročila oziroma mnenja. Naše želje v zvezi s tem, kaj hočemo narediti jutri in v zvezi z alpsko strategijo, o kateri pripravlja poročilo kolegica Breso, je treba zapisati natančno, kaj zaslužijo ta uh, gorska območja v Evropski uniji ne samo zato, ker tukaj živi veliko ljudi, temveč zato, ker so to območja, ki povezujejo različne dele Evrope na poseben način. To morda na drugačen način velja za morja, za Alpe. Gorska, gorske regije pa so tudi neke vrste povezovalni element. No, želel bi povdariti pri vsem tem naslednje. Nujno je imeti pri tem celoviti pristop. Brez takšnega pristopa ne bomo uspeli. Naj zelo jasno povem, kaj imam v mislih. Sam sem 12 let vodil Istersko regijo v, na Hrvaškem in vem, kaj smo naredu, naredili v planinskih regijah, da ne rečem gorskih. Uporabili smo namreč vse potencijale, ki obstajajo v kmetijstvu, v kulturi, v biotski raznovrstnosti. In seveda smo morali vlagati tudi delno v infrastrukturo, sicer ne bi uspeli. Osrednji del, ki je bil zapuščen, eh, ruralni del, odkuder so se eh, prebivalci odselili, smo naredili najbolj privlačno regijo v Istri. V ta del Istre prihajajo ljudje tudi z željo, da tam stanujejo in živijo, tudi iz eh, različnih delov Evropske unije. Torej, s sistemsko, pametno politiko je očitno moč iz regije, ki so jo zapustili prebovalci in gospodarske dejavnosti, iz regije, ki je skoraj da izginila, narediti nekaj, kar postaja zelo atraktivni del za evropske državljane. Ti namreč eh, imajo radi planine in takšne območja. Za konec naj še enkrat povdarim. Pripričan, pripričan sem, da obstajajo dobre rešitve, imamo zelo dobre primere v različnih eh, planinskih in eh, gorskih regijah. Tukaj ni treba na novo izmišljati tople vode. In ta poročila in ta, to poročilo konkretno je lahko zelo dobro osnova za te razprave. E Gospoda Porebe za EKR ni. Naslednja poročevalka v senci pa je gospa Vana, prosim. Dank, Frau najlepša hvala, predsednica, gospa poročevalka, najlepša hvala uh, za obrazložitve. Tudi meni se zdi poročilo o gorskih regijah uh, zelo pomembno kot ste dejali, je tu treba res marsikaj nadoknaditi. Nekaj dobrih projektov je sicer na voljo, kot ste sami dejali, naprimer na področju Interreg eh, programov. Ko pa gre za ESPON, naprimer za mrežo raziskovanja in načrtovanja, ki smo jo povabili prejšnjič, počne marsikaj, ko gre za urbane regije, ne pa kaj dosti, ko gre za gorske regije. In to je res škoda, tu nam še marsikaj manjka. Tako da se veselim te pobude, da se boste osredotočali v poročilu predvsem na zaščito okolja. Predvsem, ko gre za mm, srečanje COP21, je pomembno, da se posvetimo tudi temu področju, glede na to, da so gorske regije zelo prizadete zaradi podnebnih sprememb. Tu je treba upoštevati naprimer samo m, mm, taljenje ledenikov in permafrosta ter vplivov, ki jih ima to na gorske regije. Pri tem so gorske regije zelo pomembne tudi za oskrbo z vodo z, um, v sosednjih regijah. Tako da ne moremo teh regij oblik obravnavati ločeno in to velja tudi za pripombe prejšnjih govorcev. Tu gre tudi za pogoje življenja posameznikov torej, in za delo v gospodarstvu, tako da je treba oblikovati celovite rešitve. Gorske regije in reke, ki jih najdemo tam, se je pogosto se je v preteklosti uporabljalo za um, vzpostavljanje naselij in tu je šlo pravzaprav za um, odpravljanje meja in povezovanje. Tako da je treba tu najti tudi čezmejne rešitve in veseli me, da se bo poročilo osredotočala tudi na to. Skupina Zeni se bo osredotočila na specifična področja. Najprej bo šlo za področje, o katerem sem že spregovorila. Gre za vzpostavitev trajnostnih in varnih delovnih mest, pa tudi za vprašanja demografskih sprememb, um, trajnostni turizem, dostop do storitev in uh, vprašanja prostorskega načrtovanja. Tudi ta področja bomo izpostavili v naših predlogih sprememb. Zelo pomembno pa se nam zdi, kar pa ste že omenili poročevalka in to je sodelovanje z nevladnimi organizacijami in strokovnjaki na tem področju. Naprimer, Mednarodna komisija za varovanje gorskih regij, Cipra, pa tudi sodelovanje z drugimi organizacijami nas zanima. Tako da hvala za obrazložitve in se veselimo nadaljnega sodelovanja. Thank you. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospa Adinolfi, izvolite. Hvala, predsednica. Zelo kratka bom, zato ker se popolnoma strinjam s tem, kar so prej povedali poročevalka in predhodni govorniki. Ne želim ponavljati enih in istih argumentov. Vsi vemo, kakšne kritične pripombe letijo na to področje tudi. Znotraj našega volilnega okrožja imamo območja, ki so območja z velikim tveganjem, da se bodo ljudje iz teh območij odseljevali pomembno je, da se zavedamo tega, da so ta območja tudi fizično gledano zelo krhka območja. Na nekaj ste verjetno pozabili v tem poročilu. Leta 2016 bo prišlo do tehničnega prilagajanja. In ta območja, o katerih govorimo, imajo hude težave predvsem z vodnimi viri, tako na severu kot na jugu. Ta območja so precej oddaljena območja, zato bi jim morali posvetiti veliko večjo pozornost, še zlasti, ko pride do hujših naravnih nesreč. Moja skupina bo vložila tudi predloge sprememb v tej smeri. Hvala. Thank you. Thank you Najlepša hvala. S tem smo izčrpali seznam poročevalcev v Musenci. Nekaj jih danes ni z nami. Sedaj pa dajem besedo gospodi Breso, ki se je želela oglasiti, prosim. Eh, Hvala, predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki. Predstavila je ta prvi osnutek, ki pa je že dokaj celovit. Zdi se mi, da je poročevalka v veliki večini omenila ključne točke v zvezi s to tematiko. Ne želim ponavljati tistega, kar smo že slišali, bi pa vseeno rada z vami delila nekaj misli. Gorska območja se v Evropi nahajajo predvsem na južnem delu celine in paradoks je, da se v gorskih območjih, torej tudi na južnem delu, Evrope mešajo različni tipi podnebja. Tako da je tudi na jugu recimo lahko prav tako vroče ali hladno kot naprimer na severu. Tisti, ki živijo v gorskih območjih, nosijo višje stroške, strukturne stroške, ki ne izhajajo z zgolj iz samih značilnosti teh območij, temveč tudi iz drugih razlogov. Za gorska območja smo že pripravili posebne politike, imamo pa težave s tem, da bi te politike ustrezno vključili v tiste politike, ki se nanašajo na strukturne sklade. Če sem nekoliko bolj konkretna nikoli nismo gorskih območij opredeljevali kot, kot prednostne naloge. Poročevalka je že prej omenila, da bi morali tudi v gorskih območjih poskrbeti za prilagajanje podnebnim spremembam. Zdi se mi, da je to zelo pomembna naloga in upam, da se bo to vrstno delovanje razširilo tudi na druga območja in ozemlja. Številna območja ki so odvisna tudi od količine snega za svoje preživetje, bodo morala začeti razmišljati o novih, kako se razvijati in preživeti. Naj podarim še to, da tu ne gre za neko splošno gorsko politiko. Vendar se mi zdi, da ko predeljujemo prednostne naloge, bi morali upoštevati tudi posebne značilnosti gorskih območij. Države članice pozivamo, da uložijo več truda, da tudi kaj žrtvujejo, Zavedati se morajo, da bodo stroški v teh območjih precej višji zaradi samih strukturnih značilnosti in to bi morali upoštevati v politikah, pa tudi v politikah varčevanja bolj konkretno. Sama pripravljam poročilo o makroregionalni strategiji zato se bom uskladnjevala s kolegico, tako da boste ti dve poročili dopolnjevali. Sama se, kot rečeno, ukvarjam z alpsko marko, makroregijo, bom pa seveda prispevala svoj delež tudi k temu poročilu. Najlepša hvala, gospa Brejso. Gospod Omarže, vi ste tudi poročevalec v senci, ko gre za poročilo o gorskih regijah. Bi želeli spregovoriti? Ja, ok. Prosim. Euh, Hvala lepa. Se opravičujem, da se vam pridružujem šele ob koncu razprave. To je tudi razlog, zakaj se bom težko sedaj vključil v razpravo. Rad bi se zgolj zahvalil poročevalki za kakovostno upravljeno delo. Pri urbani agendi že dosegamo napredek, zato je v tem trenutku še toliko bolj pomembno, da imamo v mislih tudi periferne, obrobne regije, podeželske regije, gorske regije. Odkar je izbruhnila kriza leta 2008, so te regije še pod hujšim pritiskom, kriza jih je zelo prizadela zato teh regij ne bi smeli pozabiti v strategijah, ki jih pripravljamo. Ko gre za rast konkurenčnosti in zaposlovanje, ugotavljamo, da so v velikih mestih, v urbanih regijah vsi ti vidiki bili zagotovljeni. V gorskih regijah pa se sooča s precejšnjimi izzivi, tudi ko gre za kohezijo, zlasti za kohezijo. Težave imajo s podnebnimi spremembami, gorske regije so seveda prizadete tudi zaradi podnebnih sprememb. V alpski regiji smo temu še posebej priča. Vidimo, da podnebne spremembe prinašajo seboj posledice v alpski regiji, ne zgolj, ko gre za dostop do vode, temveč tudi z vidika same količine snega, ki je na voljo. In manjša količina snega seveda pomeni slabšo turistično sezono v teh regijah. Tako kot smo se lotili ultraperifernih regij in tudi otokov, se mi zdi, bi morali tudi pri tem vprašanju doseči napredek pri urbani agendi dobro napredujemo, sedaj moramo enako storiti še pri teh regijah. You, Najlepša hvala, gospod Omrže. Sedaj podajem besedo predstavnikom Evropske komisije. Z nami so štirje predstavniki iz GD Regio in GD Agri. Kako bomo začeli? Morda najprej z GD Regio. Okay. Hvala, predsednica. V imenu generalne direkcije eh, za regionalno in urbano politiko naj se vam najprej zahvalim za to poročilo na lastno pobudo. Prepričana sem, da bo to zanimiv prispevek k razpravi in eh, dobro dopolnilo k temu, kar trenutno zagotavlja kohezijska politika za to vrstna specifična območja. Kot ste omenili v razpravi, Kohezijska politika trenutno zagotavlja različne priložnosti, ki jih lahko izkoristimo za to, da bi se usmerjeno odzvali na specifične okoliščine gorskih regij. Tu gre za instrumente, ki so na voljo državam članicam. In eh, čeprav razumem, bo šlo vaše poročilo še nekoliko dlje od te politike. Gre tudi za nadaljne priložnosti, ki jih lahko izkoristimo in se veselimo vašega poročila in eh, nadaljnega sodelovanja. Gede Agri, prosim. Če dovolite, bi še sam nekaj dodal o imenu Gede Agri. Gre za to, da se sedaj ukvarjamo v komisiji tudi z makroregionalnimi strategijami, naprimer, ko gre za Alpsko regijo ali pa Podonavje. In eh, gorska razsežnost je pri teh makroregionalnih strategijah zelo pomembna. Prejšnji teden smo se sestali s strokovnjaki, ki so prišli iz vseh držav članic in eh, z generalnimi direktori. Prav tako tudi gospa Jotova je bila prisotna, tako da hvala za prisotnost in, in veselimo se nadaljnega poglobljenega sodelovanja. Lepša hvala, gospod Leonida in gospa Hakanen, hvala za predstavitev eh, v imenu GD Regi. Sedaj pa dajemo besedo GD Angri, prosim. Eva Dimovne, kar ste šlo. Hvala, ima eh, Dimova iz eh, GD Agri za regionalni razvoj. Prisotna sem za konsistentnost eh, programov za razvoj regije v Evropski uniji. Veselimo se nadaljnega spremljanja tega področja in veselimo se vašega poročila na lastno pobudo. Rada pa bi opozorila na nekatere priložnosti, ki že so na voljo, ki jih financirajo, ki ga financ, jih financira sklad eh, za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ta sklad trenutno upošteva specifične izzive gorskih regij in priložnosti v teh območjih, ki ste jih jih omenili tako poročevalka kot drugi govorci. Gre za izkoriščanje naravnih virov in um, pot, gospodarskega potencijala, turističnega potencijala to vrstnih regij. Ponujejo se rešitve, ki so del strategije in programiranja za gorske regije v državah članicah. Na voljo tu, so tudi orodja za um, odzivanje na izzive gorskih regij v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Treba je upoštevati naravne omejitve, ki veljajo za gorske regije. Tu gre za naravne uvire v gorskih regijah. Obstaja pa priložnost za nadomestila za izgubo dobička, naprimer, zato da bi zagotovili, da se kmetje ne odseljujejo z teh območij, da še naprej trajnost korektno upravljajo z zemlišči in da ne pride do opuščanja zemlišč. Prav tako so tu tudi okoljski ukrepi, ki jih lahko upoštevajo države članice pri programiranju. Naprimer, tu gre za prilagoditve na podnebne spremembe. Tu so na vorjo pod podporni ukrepi, ki so naprimer na področju gozdarstva zelo koristni. Imamo tudi ukrepe za naložbe. Pred, predvidevamo tudi večjo intenzivno zagotavljanje pomoči gorskim regijam in regijam, ki se srečujejo z naravnimi ovirami. Prav tako države članice lahko spremejo tematske podprograme, ki se lahko osredotočajo na razvoj gorskih regij. Slišali smo pripombe glede zagotavljanja širokopasovnega interneta in zagotavljanja možnosti za delo, da nadaljavo. Tudi te ukrepi so na voljo mm, za sofinanciranje v okviru naših programov. Lahko izboljšamo tudi mm, zagotavljanje storitev. Poleg tega s mm, našimi strategijami podpiramo tudi mlade kmete pri zagonu gospodarstv. Tako da tu gre za področje širše kmetijske politike in kar nekaj instrumentov, ki jih lahko uporabimo za korist gorskim regijam. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Jotova. Se želite odzvati? Ne? Dobro. Prav, najlepša hvala. Najlepša hvala vsem za udeležbo v razpravi. Z velikim zanimanjem pričakujemo poročilo in nadaljno razpravo o poročilu v odboru regij. Sedaj pa si vzemimo nekaj minut odmora, ker pričakujemo gospod komisarko Krecu, ki, bo, ki se nam bo pridružila ob desetih za izmenjavo mnenj. Tako da imamo na voljo še 14 minut. Hvala.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

Okay, Tako, gospe in gospodje, lahko bi sedaj nadaljevali z našim programom. V veliko čast in veseljem je, da lahko v naši sredi pozdravim komisarko Korino Krecu, komisarko za regionalno politiko na našem odboru. Če se spomnite, že dvakrat je bila na naših sejah. Danes pa nam bo predstavila delo njenega generalnega direktorata za regionalni razvoj eno leto potem, ko je prevzela vodenje svojega uh, sektorja. Leto 2015, kot veste, je zelo uh, polno leto dejavnosti na področju regionalne politike. To leto praznujemo 25. obletnico programa Interreg. Včeraj smo o njem tudi razpravljali v okviru enega od poročil na lastno pobudo. V jeseni smo začeli obravnavati eh, nujni zakonodajni predlog za Grčijo. Sedaj bomo poskušali pogovoriti se o poenostavitvi politike in o pripravah za Grčijo kohezijsko politiko po letu 2020. Skratka, veliko je tem, o katerih se lahko pogovarjamo z komisarko. Kot običajno je seveda zelo zasedena komisarka, zato imamo čas, da se z njo pogovarjamo do 11. ure. Najprej bom dala besedo komisarki. V imenu vseh članic in članov našega odbora pa bi vam želela čestitati k današnjemu državnemu prazniku v Romuniji. Sedaj pa izvolite, gospa komisarka. Hvala. Hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Dobar dan. Vedno sem rada pri vas v odboru regi. Hvala tudi za povabilo, da pridem sem. Letos smo se že v različnih okvirjih večkrat pogovarjali. Prejšnji teden smo bili skupaj z Evropskim parlamentom eh, na zasedanju sveta v Luksemburgu. Ampak mislim, da je to priložnost za to, da pregledamo, kaj smo naredili v tem prvem letu mojega mandata. Veselim pa se tudi razprave z vami o prioritetah oziroma prednostnih nalogah za letošnje in prihodnja leta. Kot veste, je regionalna politika največja eh, politika, najobširnejša politika v Evropski uniji. In ta mandat bo kar zahteven za vse nas, ta sklic in mandat komisije. Zakaj? Zato, ker hočemo, da se. Uh, sama reforma uresniči v sodelovanju z državami članicami. Naš pristop od spodaj na vzgor v ustvarjanju politike je treba dopolniti z vizijo o, in odločenostjo od skoraj eh, na vzdolj. Ne bi smeli razmišljati, o neto eh, prispevkih in plačilih eh, upravičencev, temveč moramo se vprašati, kako oblikovati politiko, ki bo koristila celotni Evropski uniji. Moja politična vizija za to politiko je od vsega začetka zasnovana na treh glavnih ciljih. Prvič, zagotoviti, da je reforma kohezijske politike takšna, da bo Eh, se skladala z načrtom predsednika Junkerja, ko gre za večjo učinkovitost naložb, za ustvarjanje delovnih mest in za trajnostno rast. Drugič, tesno je treba sodelovati z državami članicami, tako da bo kohezijska politika prinesla čim boljše rezultate za vse države unije in za upravičence. In tretjič, in ne nazadnje, redno, konstruktivn in pregleden dialog moramo zagotoviti z za člani odbora regij v Evropskem parlamentu. Naše partnerstvo in dobro sodelovanje je bistvenega pomena zame. Zato upam, da bomo tudi v prihodnih letih imeli eh, lahko skupne seje. Do konca decembra bom objavila tudi program za naložbe v, in za javne razpise, za naložbe za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Na ta način bomo prispevali tudi k digitalnemu enotnemu trgu in energetski uniji. Poleg tega se moramo soočati z dvema velikima krizama. Prvič, likvidnostno krizo v Evropi, ki je povezana z prihodom beguncev in Seveda je kohezijska eh, politika del širšega reševanja tega problema. O tem morda kaj več v razpravi z vami. Vsekakor pa hvala za vašo podporo, ki ste nam jo zagotavljali, ko gre za eh, amantmaje v zvezi z likvidnostnim položajem Grčije. Na ta način smo lahko eh, sprejeli spremembe, in pomagali Grči in evropski strukturni in investicijski skladi so se vaj sedaj na voljo tudi na, v ta namen. Nekaj besed o begunski krizi. Sedaj načrtujemo spremembe v programu, ki bodo potrebne za to, da državam, članicam in regijam omogočimo, da se uspešneje soočijo s to novo nepričakovano situacijo. Dopis sem poslala državam članicam, v katerem sem razložila, kakšne so možnosti za koriščenje sredstev iz vseh skladov in jih povabila, da nam predloge pošljajo čim prej. Pet držav članic se je že odzvalo na moj poziv, nekateri pa so nakazali interes za to. Če želite, lahko o tem kaj več spregovorim kasneje v razpravi. Gre za politiko, ki je predmet skupnega upravljanja in uspeh politike je v veliki meri odvisen od tega, tes, eh, kako bomo tesno sodelovali z državami članicami. To je zlasti očitno na dveh področjih. Prvič na področju dela posebne namenske skupine za boljše uh, usklajevanje in drugič, ko gre za boljše izvajanje. Torej ta posebna uh, Eh, delovna skupina za boljše izvajanje je prva pobuda nove komisije. Prejšnji mesec sem obiskala vse države članice, moje službe so organizirale več kot 70 tehničnih sestankov za to, da smo pripravili akcijske načrte v zvezi s posebnimi potrebami vsake države članice. Rezultati te posebne namenske delovne skupine so že spodbudni. Same Eh, številke pa vam bom eh, predstavila kasneje. Kar zadeva drugo področje, poenostavitev. Veliko smo tukaj naredili v smeri reforme. Ampak našo politiko lahko naredimo boljšo, bolj enostavno, bolj osredotočeno na rezultate. In zato smo že začeli z ukrepi. Imamo Mm, skupino na visoki ravni za spremljanje poenostavljanja. Drugi sestanek te skupine ravno danes poteka v okviru komisije. Dobro sodelovanje in podporo smo dobili od vseh, kar je bilo odločno, odločilno za tudi spopadanje za nepričakovano krizo v Evropski uniji. Hvala tudi vam za to. V naslednjem letu bomo še naprej tesno sodelovali. Moj namen je zagotoviti reden, konstruktivni in transparenten dialog z vašim odborom na tem področju. Srečali smo se že z kabinetom predsednika Evropskega parlamenta in pripravili skupno agendo, zato da bomo resnično imeli tudi naslednje leto redne zmenjave mnen o teh politikah. Nekaj besed o mojih prioritetah za naslednje leto. Predvsem se bomo osredotočili na dva glavna izziva. Prvič, zagotoviti učinkovito izvajanje novih programov in zagotavljanje izvajanja v praksi tistega, za kar smo se dogovorili letos in lani. Vaš odbor bom seveda obveščala o pomembnem napredku, ki ga bomo naredili na področju izvajanja. Drugič, izvajanje Eh, kohezijske politike v obdobju po letu 2020 in eh, umestni pregled eh, večletnega finančnega okvira. Naslednje leto se bomo osredotočili na daljne poenostavitve te politike. Prejšnji mesec smo imeli dialog o tem, kako resnično poenostaviti to politiko. Sedaj je treba oceniti, kako so prvi elementi teh eh, reform že dali posamezne rezultate. Pri tem se bomo seveda eh, naslanjali na že dosežene rezultate. Tako bomo za naslednje leto pripravili konkretne predloge za zmanjšanje upravnega bremena za upravičence. Spremljali bomo delo, ki ga opravljajo države članice in ugotovili bomo, katere so tiste prakse, ki bi jih lahko izmenjali tako da bomo čim prej lahko pripravili prva priporočila za leto 2016. Del postopka poenostavitve se mora osredotočiti na fleksibilnost naše politike, zato da se bomo lahko odzivali na prihodnje izzive, naprimer migracije, kot sem že prej rekla. Tretji stebr investicijskega načrta evropskega gospodarskega upravljanja je tudi nekaj, kjer moramo doseči rezultate in tudi tukaj so rezultati naša prednostna naloga. Novo poročilo o izvajanju bo eh, zasnovano na posvetovanju z javnosti. To so torej nekateri elementi, ki bi vam želela danes eh, posredovati in hvala za vašo podporo v tem letu, ki je polno izzivov. Eh, cenim vaše delo, vaše strokovnost in izkušnje, ki jih imate iz dela na terenu. Hvala tudi za vašo odločenost, da bomo to politiko skupno izvali v korist naših državljank in državljanov. Hvala za vašo pozornost in veselim se razprave v prihodnosti. Hvala, komisarka. Sedaj pa dajem besedo članom uh, odbora regij in uh, koordinatorji so prvi. Gospod Van Nistelrooy. Hvala, da ste prišli sem in nam dali možnost, da pogledamo v preteklost in v prihodnost, v naslednje leto. Najprej naj povdarim, da se strinjam z vašimi zavezami v zvezi s tem, da naj se novo obdobje uspešno začne. Gre za nove zamisli, ki jih pozdravljamo, naprimer poenostavitev, kateri ste zavezani vi in celotna komisija. Spomnim se, da smo ustno vprašanje oziroma vprašanje za ustni odgovor v imenu našega odbora v zvezi s poenostavitvijo vam že postavili in te pobude in ta vprašanja bomo seveda peljali naprej tudi naslednje leto. Želimo več poročil o izvajanju To je poseben pristop, ki ga moramo obrati, da se bodo stvari res odvijale v praksi. Lepo je, če imamo eh, pravni okvir za pet ali sedem let, ampak eh, kaj dejansko od tega poteka je drugo vprašanje. Torej, poročilo v zvezi s členom 16 ali na podlagi člena 16 bo dobro predstavilo rezultate različnih eh, sporazumov med partnerji in to bo pomembno za naslednje leto in to je dobra priložnost, da se bolj poglobimo v rezultate same. Govorili ste o mestnem pregledu in o prihodnosti. Naj vam povem, kaj jaz menim. Iz obdobja 2007 do 2014 smo se naučili, da moramo drugače pripravljati nove predpise in uredbe, sicer bomo ustvarjali velike probleme za ljudi kohezijska politika v letih 2014 in 2015 enostavno ni bila tako zastavljena, da bi porabili vsa sredstva, ki so na voljo. Zakaj? Zato, ker smo imeli celo vrsto priprav, ukrepov in če tega sistema ne bomo spremenili in uporabili sedmo poročilo kohezijski politiki iz leta 2017, bo se skupaj ostalo nespremenjeno potem bomo prišli v leto 2020 in 2021 in sramota bo, da ne bomo ničesar dosegli. Torej, pripravo novega obdobja je treba renovirati. Morda bomo s tem tudi prispevali k razpravi o večletnem finančnem okviru. Če rečemo, kohezija bo kasneje prišla, ne bomo nikamor prišli torej ko gre za neke vrste novi način načrtovanja v prihodnosti, je to absolutni imperativ. Morda bi nam lahko predstavili nov pristop pri načrtovanju. Stvari se bodo sicer tako hitro spreminjale, da jih ne bomo mogli več ujeti. In zadnja pripomba, vaše službe, komisije, bi morale priti Eh, k nam pripravljene, ko gre za razprave o večletnem finančnem okviru. Večkrat smo imeli razprave ali poskušali imeti takšne eh, razprave, ampak eh, nismo ne eni ne drugi se imeli dovolj časa pripraviti na strokovno razpravo. Torej, malce sem morda nepotrpežljiv in zato se opravičujem. Hvala. Gospa Krolj. Hvala, gospa predsednica. Hvala, Korina da si ponovno pri nas, v našem odboru. Leto takšnega mandata komisarke je dolgo in kratko obdobje. Sama imam tudi vprašanje v zvezi s tem, kaj se je že zgodilo. Naprimer, ali po enem letu mandata so že ob, ob, ob, eh, potrjeni vsi operativni programi. Zanima me, ali obstajajo morda kje še kakšne težave v zvezi s tem. Drugič, v svoji uvodni predstavitvi si sama govorila o naslednjem. Spremenili smo splošno uredbo za Grčijo v obdobju 2007 do 2013, ali je to končano, dve milijardi Eh, ki ju je Grčija lahko dobila, ali je tukaj cel postopek že končan ali ne, me zanima. Ali je, še, so tukaj še kakšne težave, kajti 31. decembar je za vogalom in dobro bi bilo slišati, da vse skupaj dobro deluje. Tako kot kolegice in kolegi, sem tudi sama imela sestanek z prihodnim slovaškim predsedstvom in vesela sem, da bo uh, podbuda za mlade sedaj tudi del njihovega delovnega programa, kajti uh, na Slovaškem so zelo uspešno rešili krizo brezposobnosti mladih. In mislim, da je to tudi del regionalne kohezijske politike. Zato me zanima, ali ima komisija kakšne informacije o tem, kako bo ta pobuda. Uh, na kakšna ošesa bo naletela v državah članicah in ali je to dober inštrument za boj proti brezposelnosti mladih. Kolega van Nistelrooy je omenil časovnico in roke, ki jih moramo upoštevati, ko gre za prihodno strukturo kohezijske politike. Tudi mene skrbi, Kmalo bi se namreč znalo zgoditi, da bo treba v prihodnosti stvari, ki jih eh, nismo uspeli po hitrem postopku sedaj zastaviti, da jih ne bomo nikoli mogli uresničevati. Zato je treba vse pravočasno pripraviti. Vem, da države članice že razpravljajo o tem komaj smo končali razpravo o zadnjem obdobju, prihaja že novo, ampak vseeno, vse skupaj bo treba pospešiti, če hočemo doseči boljše rezultate v prihodnosti. Hvala. Thank you, thank you, Hvala, gospa Krölj, gospod Rühel. Um, welcome to you. Hvala, pozdravljeni, komisarka. Reforma in ponovna pogajanja v Združenem kraljestvu že potekajo verjetno to veste. In recimo, da izhajamo iz uh, anket, ki trenutno kažejo v Združenem kraljestvu, da je 50 odstotkov anketiranih za to, da ostanemo v Združenem kraljestvu, vendar uh, so za to potrebne spremembe. Ampak spremembe so potrebne za, v korist eh, celotne unije, kot ste sami rekli. Nima smisla, da si izberemo opt-out za vse, kar nam ni všeč kar zadeva regionalni razvoj. 33-35 odstotkov evropskega proračuna za to področje je velika številka. Ena od štirih glavnih točk, ki jo je Cameron uh, vključil v pismo uh, Donaldu Tusku, je konkurenčnost. Verjetno se spomnite, da tukaj ne dosegamo cilje. In svetovalci Davida Camerona so že pred leti uh, ugotovili eden od najbolj eminentnih, naprimer, da tukaj, eh, ko gre za Evropsko unijo, ne dosegamo rezultate. Poraba sredstev mora biti bolj učinkovita. Če si ogledamo eh, upravičence, je seveda vaš resor tisti, kjer je največ pomoči potrebne. Sprašujem vas, ali obstaja možnost pravih reform za regionalno politiko po letu 2020? in ali bodo neto plačniki še pripravljeni plačevati svoj delež v evropski proračun, če ta proračun ne koristi eh, tistim, ki naj bi jim namenjen. Torej, treba je bolje izkoristiti sredstva, ki so na voljo in strokovnost Evropske komisije. Moje vprašanje je, ali boste kot komisarka vključeni v, razprav, v te razprave in ali ste pripravljeni biti bolj fleksibilni za pristne spremembe, ne pa da samo malce eh, dodelujemo eh, uredbe in predpise za obdobje po 2020. Hvala. Hvala, gospod Jakovčič. Hvala, gospod predsednica. Spoštovana komisarka. Hvala, da ste prišli sem, kajti vedno vas radi vidimo v naši sredini, da lahko neposredno komuniciramo z vami. Sam imam vprašanja na treh področjih, ki so vsa pomembna. Najprej vprašanje migracij in situacija v zvezi z migranti in v zvezi s tem, kar ste vi že naredili in kar lahko naredite odziv držav članic je bil takšen, kot ste rekli, da pet se jih je odzvalo na vaš poziv. Zanima me, katere so to dr te države članice, če se da izvedeti. In uh, upam, da boste še naprej angažirani na tem področju. V tem kontekstu sprašujem, kaj bi lahko naredili v okviru predpristopnih skladov za države kandidatke, kot so naprimer uh, eh, Srbija, in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija oziroma Makedonija, ki sta tudi prizadeti zaradi te krize. Zato me zanima, ali z kolegom komisarjem, ki je pristojen za to, sodelujete, kajti tukaj gre za krizo, ki je kriza eh, ne samo Evropske unije, temveč celotne Evrope. Druga stvar se nanaša na poenostavitev Zanima me, kako daleč smo prišli s temi dejavnostmi za poenostavitev postopkov. Na zadnji seji smo imeli statistične podatke, ljudje z desnice in z levice, moji kolegi na skrajnih delih parlamenta, so kritizirali včeraj, naprimer, velik odstotek eh, napak, eh, ki jih ugotavlja tudi računsko sodišče. Torej, zapleteni postopki so problem. Tretja stvar pa je sinergija kohezijske politike. Kaj pričakujemo, da bo Junkerjev sklad prispeval k temu področju? Pa seveda tudi, kakšne so lahko sinergijski učinki v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko. Kako vi vidite to možnost eh, sinergijskih učinkov v sodelovanju z eh, Junkerjevim načrtom in finančnimi eh, ustanovami? Hvala, gospod Omerži. Gospa predsednica, hvala lepa. Gospa komisarka, veliko veselje nam je, da vas lahko ponovno gostimo resnično cenimo ta kakovosten dialog in partnerstvo med komisijo in člani našega odbora. Preteklo leto je bilo predvsej intenzivno leto. Vse evropske politike so skušale najti odgovore na krize, ki so se pojavile. Skušali smo najti tudi, bom še enkrat začel, zato ker sem vključil napačen mikrofon, oziroma se bom obrnil k drugemu mikrofonu. Leto 2015, kot sem rekel, je bilo še posebej intenzivno leto. Vse evropske politike postavljamo na nek način pod vprašaj, zato ker v kontekstu teh politik iščemo tudi odgovore na krize, ki so se pojavile. Gre za nove krize, naprimer grška kriza, še posebej grška kriza, v mislih imamo tudi migracijsko krizo ter krizo z begunci. Na področju kohezije smo pokazali, da znamo najti odgovore, znali smo se pravilno odzvati, tudi Evropski parlament je prispeval k iskanju odgovorov na grško krizo, prispevali smo k iskanju tehničnih rešitev, sedaj se lotevamo tudi migracijske krize. Sam bi imel par vprašanj. Sami ste rekli, da bo leto 2016 zaznamovano predvsem z umestnim pregledom. Umestnega pregleda ne moremo ločevati od vprašanja, kaj se bo dogajalo po letu 2020, kakšna bo perspektiva za tisto obdobje. Glede kratkoročnega obdobja me zanima, kakšno agendo je predvidela komisija prve analize vašega dela so že bile opravljene. Zanima me, kako boste vi vključili odbor regije v delo, ki ga upravljate. Kar zadeva perspektive po letu 2020. Skupaj smo bili v Luksemburgu. Tam smo videli, kako pomembno je to dvojno vprašanje Gre za vprašanje, ki zahteva dolgotrajne odgovore, tudi ko gre za migracijska vprašanja. To so zelo pomembna vprašanja, na katera skušamo najti odgovore v vseh politikah. Komisarka je že ponudila del odgovora, meni pa se zdi, da bi morali z delom še nadaljevati, kajti kriza ima več vidikov, ne gre zgolj za konjunkturno krizo. Poiskati moramo trajnostne rešitve zato da se bomo lahko s tem izzivom soočili. Naslednja pripomba. V zadnjem programskem obdobju se je tudi zaradi te krize, ki traja že leta 2008, pojavilo kar nekaj razkolov med posameznimi ozemlji prihaja do urbane revščine, v nekaterih območjih je ta še kako prisotna. Predvsem je prisotna v določenih regijah, zlasti perifernih regijah, ki imajo določene pomankljivosti. Naša skupina bo podprla vse pobude, ki gredo v smeri reševanja te nove izjemno pomembne problematike in sicer, kot sem že povedal, urbana revščina, torej revščina v mestih postaja zelo pomembno vprašanje tudi za obdobje po letu 2020. Hvala, gospod Omaži, gospa Vana. Hvala, gospa predsednica, spoštovana gospa komisarka, hvala za vaš obisk. Ponovno obisk, kajti večkrat prihajate k nam v odbor. Prvo leto vašega mandata je bilo resnično polno dogodkov. Sama bi se omejila na dve stvari, ki jo je treba še izčrpno pojasniti. No, želela sem najprej vprašati nekaj v zvezi s begunsko krizo, ampak to so že drugi obdelali. Sami ste govorili o trajnostnem razvoju in podnebnih spremembah. Pred dvemi tedni so se ministeri za regionalno politiko sestali v Luksemburgu in pripravili celovito izjavo naše politike, ko gre za Eh, podnebne spremembe in priprave z konferenco COP21. Izjavili so, da je kohezijska politika, da so strukturni skladi za doseganje ciljev na področju podnebnih eh, sprememb pomembne. Tudi zelena delovna mesta so bila vključena kot del ne samo zaposlitvene politike, temveč tudi varovanja podjetja. Eh, umestni pregled MFF-a, torej večletnega finančnega okvira, katere ukrepe predvidevate za to, da bomo cilje podnebnih sprememb dosegli, kot so zahtevali ministri. <clears throat> Nasl la, prejšnji teden smo imeli v, v eh, Strasburu poročilo o marginaliziranih skupnostih. Vi ste rekli, da bo to tudi ena od tem vašega dela. Zanima me, kakšne konkretne korake predvidevate za izvajanje tega poročila. Hvala, gospoda Mato. Grazie, presidente. Grazie, la hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi gospe komisarki ki je še enkrat prišla predstaviti delo, ki ga opravlja. Dve kratki suhoparni vprašanji. Najprej priseljevanje. Danes ste rekli, da nameravate s kohezijsko politiko ponuditi pomoč v iskanju odgovorov na ta problem. V okviru programskega obdobja do leta 2020 imajo države članice že na voljo določena finančna sredstva, predvsej visoka finančna sredstva. S temi sredstvi bomo lahko podpirali cel niz ukrepov, ko gre za integracijo, naprimer integracijo tako migrantov kot beguncev. Takšni ukrepi bi lahko zajemali tudi naložbe v socialno infrastrukturo, potem šolsko infrastrukturo, stanovansko infrastrukturo, komunalno infrastrukturo. Zanima pa me, kako se boste soočili z izzivom, ki ga migracije predstavljajo, zlasti v kontekstu čezmejnega sodelovanja in v kontekstu makroregionalnih strategij. Zanima me, če je komisija morda predvidela posebne dodatne pobude poleg tistih, ki ste jih že sprejeli. Omenili ste tudi pismo, ki ste ga poslali državam članicam, lahko poveste kaj več o tem, ali gre morda za spremembe že obstoječih programov sodelovanja Ali boste obravnavali vsak primer posebej, ali boste upoštevali tudi posebne okoliščine, v katerih se nahaja posamezna država ali regija. Kar zadeva poenostavitev. Zdi se nam, da je agenda na tem področju predvsej kratka. Kdaj bo skupina strokovnjakov pripravila prvo poročilo na to temo? Hvala. Hvala lepa. To je bil prvi krok vprašanj strani koordinatorjev. Sedaj besedo dobi komisarka, ki bo odgovorila na nekatera vprašanja. Upam, da boste uspeli odgovoriti v desetih minutah, potem bodo besedo dobili še ostali, ki so se prijavili. Osem se vas je prijavilo k besedi. Much, think, uh, we can, uh, we can, uh, uh, Hvala lepa. Mislim, da se lahko kar osredotočimo na posamezne tematike, zato ker ste se dotikali nekaterih ključnih vprašanj. Kar zadeva novo obdobje. Zelo pomembno je, mislim, da se glede tega vsi strinjamo, da poenostavitev in izvajanje hodita z roko v roki. Sama se zelo dobro zavedam tudi resolucije, ki ste jo sprejeli prejšnji teden gospod Van Nistelrooy člen 16, s tem v zvezi bomo več povedali sredi decembra. Nekaj elementov s tem v zvezi pa bom predstavila, kot rečeno, v četrtek. Strinjam se z vašimi stališči, strinjam se tudi z vašim mnenjem, da bi se vendarle morali nekaj naučiti iz preteklih lekcij, sicer ne bomo znali iti naprej. Še posebej se moramo dobro pripraviti na prihodnost, to je ključnega pomena. Z razpravo o umestnem pregledu moramo začeti enako velja za razpravo o tem, kaj se bo dogajalo po letu 2020. Dejstvo je, da v tem trenutku še vedno opravljamo oceno programskega obdobja 2007-2013. V ponedeljek bom v odboru KONT, kjer se bomo pogovarjali o rezultatih te ocene za leto 2014. Vsi smo malce nepotrpežljivi, ampak šele leta 2017 bomo pripravili oceno učinka sprememb, ki smo jih predstavili svet, komisija in parlament kot so zakonodajalci. Kar zadeva samo časovnico za uredbo, komisija je tista, ki mora pravočasno podati svoj predlog. Je pa res, da so ti postopki soodločanja zelo kompleksni. Zato se mi zdi, da je ključnega pomena dobro sodelovanje med nami vsemi. Kot je rekla Konstance, torej gospa Krel, vsi operativni programi so sprejeti, imamo pa še vedno precej težav. regularnost je zame zelo pomembna. Regularnost pri izdatkih. Istočasno se moramo osredotočiti na uspešnost. To je dobra sprememba, po mojem mnenju. Sprememba, ki smo jo uvedli pri ocenjevanju tega, kako ta politika prispeva k izboljšanju vsakodnevnega življenja državljanov. Verjetno prevečkrat govorimo o denarju, premalokrat pa o rezultatih, ki jih prinaša ta politika na terenu samem. Pregled večletnega finančnega okvira, na tem delamo. Zaenkrat je še prezgodaj karkoli govoriti o tem, se je pa razprava o tem že začela. Najprej moramo razumeti, kako deluje trenutni sistem. Skupaj moramo opredeliti ključna vprašanja, pri katerih lahko karkoli spremenimo. Zanašam se tudi na odbor regij. Upam, da nam boste pomagali pri iskanju rešitev na področju poenostavitve. Skupaj moramo sprejeti odločitev v zvezi s tem, ali naj se uredbe spreminjajo ali ne ob priložnosti, ki jo bomo imeli. To je po mojem mnenju zelo pomembno. Glede Grčije ste imeli konkretno vprašanje. Povedala sem že, da sem vsem zelo hvaležna Vesela sem, da nam je uspelo povečati stopnjo sofinanciranja kot del svežnja gospodarskega okrevanja, ki ga je komisija sprejela. Vsakodnevno delamo z GD regijo, ljudje so tudi na terenu, opravljajo svoje delo, Mislim, da smo na naši strani opravili vse, kar je bilo v naši moči, zato da sprejmemo izredne ukrepe za izredne razmere. Še vedno pa me seveda zanimajo ti veliki projekti, pri katerih je trenutno prišlo do zastoja. Grškemu gospodarstvu smo dali finančno injekcijo, tako da ni nobenega izgovora, zakaj ne bi teh projektov izvajali, naprimer, ko gre za metro na Peloponezu, kar nekaj časa ta projekt že stoji. Upam, da se bodo sedaj stvari izboljšale. Obsežna razprava, tedenska razprava je potekala z ministri tudi v Grčiji. Veste, kakšne so razmere, na televiziji tudi vidite, kakšne so trenutne razmere na Lesbosu, pa tudi na drugih otokih. Ampak k temu vprašanju se bom še vrnila, ko bomo govorili o migracijah. Združeno kraljestvo. Strinjam se z vašimi pogledi. Vi pravite, da bi morali sredstva bolj učinkovito porabljati. To je tudi naša prednostna naloga. Pripričana sem, da premalo govorimo o rezultatih, ki jih je ta politika že prinesla v številnih državah, tudi v manj razvitih regijah, kot je regija, iz katere mislim, da vi prihajate, regija, kjer so premogovnike zaprli, tam smo oblikovali na tisoče novih delovnih mest s pomočjo evropskih sredstev. Mislim, da je ta politika namenjena podporju vsem regijam v Evropski uniji. Sama nisem seznanjena s tem, da bi katerakoli regija iz nizozemske, Združenega kraljestva, Nemčije ali kjerkoli drugot v Evropski uniji ne bila deležna te politike. Kot veste, slavimo 40. obletnico sklada za regionalni razvoj. Veliko dela smo opravili v številnih regijah z evropskimi sredstvi. Pogovarjala sem se tudi s predstavniki nekaterih britanskih regij. Rekli so mi, da politika podpira projekte, ki se sicer sploh ne bi izvajali. Sama sem se z vami pripravljena zelo odkrito pogovarjati o teh zadevah. Lahko vam povem, da smo včeraj sprejeli mirovni program, s katerim bomo zacelili rane. Regionalne politike so del gospodarskega razvoja in v manj razvitih državah regionalne politike igrajo pomembno vlogo. Tudi pri reševanju turško-ciprskega vprašanja sodelujemo program med Irsko in Severno Irsko je bil res, po mojem mnenju, kritičnega pomena, zato da smo storili korak naprej, da ponovno zbližamo obe skupnosti. Zato smo tudi sprejeli ta novi mirovni program v naslednjem programskem obdobju. Mi smo zelo predani temu vprašanju. Prihodne leto bomo odpetovali tudi v Združeno kraljestvo, pogovarjali se bomo o tem, kako povečati konkurenčnost, kako lahko naša sredstva prispevajo k doseganju ciljev. Glede imigracij. Gospod Jakovčič je zastavil zelo konkretno vprašanje s tem v zvezi. Hvala lepa za to vprašanje. Več vas je spraševalo o tem, Pomembno se mi zdi povedati predvsem to. Že od samega začetka razmišljamo o tem, kako bi sami prispevali k reševanju tega vprašanja. S kolegico Marjan Tyson sva se srečali številnimi organi upravljanja od jeseni, to počneva, pogovarjamo se o zadevah. Nekatere regije in države članice so zastavile povsem legitimno vprašanje. Namreč kaj se zgodi, če se bodo zadeve začele izvajati, potem pa bodo prišli revizori in bodo rekli, ja, da to, kar počnete, pa ni upravičeno do sredstev. Države članice morajo skupaj z revizori preveriti, kaj je izvedljivo, kateri projekti so upravičeni do sredstev na podlagi pravil, ki trenutno veljajo. Ni nam treba spreminjati pravil. Nekateri so bili mnenja, da bi morali spremeniti pravila, narediti nov tematski cilj na področju migracij. Po mojem mnenju to ni potrebno. Države članice lahko ta sredstvo uporabijo, vse je odvisno od njih. Na začetku se nam je zdelo, da bi sklad za azil in migracije uporabili za nujne zadeve, ampak ugotovili smo, da to enostavno ni dovolj. Države članice morajo same razmisliti o tem, kako združiti sredstva, ki so na voljo v različnih skladih. Prej ste me vprašali, kdo je prvi želel spremeniti program. Italija. Sprostili smo že 220 milijonov evrov za področje migracij. Gospoda Mato je že povedala, da se je veliko delalo na področju bolnišnic, pitne vode in tako naprej. Ampak nekatere države enostavno niso zainteresirane za to, da bi se sredstvo uporabljalo v ta namen. Sama sem se pogovarjala tudi z grškim ministrom na to temo. Po mojem mnenju je nesprejemljivo, da gledamo podobe, kot smo jim priča. Pogovorila sem se tudi s komisarjem Andr Andrijo Kavitisem, ki je bil na Lesbosu. Ljudje pridajo iz Turčije, otroci umirajo čez noč zaradi podhladitve. Resnično moramo nujno ukrepati na terenu vsaka država mora pripraviti dokument na eni strani, dveh straneh, v katerem bo navedla, kaj nujno potrebuje, kaj lahko doseže s pomočjo Frontexa, sklada za regionalni razvoj in drugih skladov. V Turčiji, v Jordaniji vladajo krizne razmere, posamezniki iz teh držav prihajajo v Evropsko unijo na Lesbosu imajo dva zdravnika na celem otoku. To ni normalno. Tako da denar ni vse. Pomembno je, da si izmenjujemo izkušnje. Države imajo izkušnje na tem področju, naprimer Nizozemska, Francija, Nemčija. Te države imajo več desetletne izkušnje na tem področju. Tudi Avstrija, naprimer. In te države pomagajo s svojimi strokovnjaki in svojim strokovnim znanjem. Če bi države članice želele uporabiti ta sredstva v preomenjene namene, imajo to možnost. Slovenija, Hrvaška namerava, tako kot vem, uporabiti preostala sredstva iz prejšnjega obdobja v ta namen, kar zadeva naslednje programsko obdobje, pa se mi zdi, da je socialna integracija ključen pojem. Kot sem rekla, nujni ukrepi so potrebni in te lahko okrepimo z dodatnimi ukrepi. Žogica je sedaj na strani držav članic. Države članice so tiste, ki morajo povedati, kaj in kako. Nismo mi tisti, ki bomo denar porazdeljevali, države članice morajo zaprositi za sredstva. Tu ne gre za tehnično vprašanje, gre za politično vprašanje. Če bi države članice torej želele uporabiti ta sredstva ali pa ne. Kar zadeva predpristopno pomoč, s komisarjem Hanom zelo tesno sodelujemo, kot veste, on pristojen za to vprašanje. Okrepiti moramo tudi vlogo makroregionalnih strategij. To je edini okvir, znotraj katerega države članice in države, ki še niso članice, sedijo za isto mizo in se pogovarjajo o skupnih izzivih. O tem smo se pogovarjali, naprimer, ko smo govorili o Donavski strategiji, o Alpski regiji in strategiji se bomo pogovarjali v Ljubljani. Države članice in države nečlanice skupaj raziskujajo, kako bi lahko rešile vse te skupne izzive. Želimo okrepiti sodelovanje tudi Srbija, Makedonija in druge države bi po mojem mnenju morale biti deležne pomoči pri reševanju teh vprašanj. Ne zgolj, ko gre za izpolnjevanje akija, temveč tudi, ko gre za iskanje odgovorov na izzive. Glede sinergij je zelo pomembno, da sodelujemo, da uporabimo vsa razpoložljiva sredstva in sklade, preveriti moramo, kako lahko sodelujemo tudi pri tem naložbenem načrtu, naprimer. Jutri se bom pogovarjala o tem s podpredsednikom Katajnenem, kako bi lahko regionalne, sektorske, nacionalne sklade in sredstva združili, zato da bi podpirali programe, projekte, kako bi lahko bolje izvajali merila. Okrepiti je treba upravno zmogljivost držav članic da bodo tudi države članice lahko znale vsa ta sredstva uporabiti. Gospod Omarži, prav imate, leto 2015 je bilo leto polno izzivov, vendar smo sprejeli vse operativne programe, soočali smo se s krizo. Sama se res zanašam na odbor regij. Upam, da bomo skupaj pripravili umestni pregled O tem vprašanju se bomo, kot rečeno, pogovarjali na enem od prihodnih sestankov, verjetno naslednje leto. Zelo pomembno je, da razpravo o pregledu večletnega finančnega okvira počasi začnemo. Mi smo z internim razmišljanjem že začeli. Delovna skupina na visoki ravni za poenostavitev bo podala predloge v začetku leta. Tesno sodelujemo tudi s podpredsednico Georgijevo, ker je pomembno, da preverimo tudi to, ali se proračunska sredstva uspešno porabljajo. Pomembno je, da skupaj opredelimo stvari, da se politično dogovorimo o posameznih zadevah, kjer bi morda morali kaj spremeniti tudi znotraj umestnega pregleda. Že sami ste povedali, da je obdobje po letu 2020 zelo pomembno s parlamentom. Se bomo zagotovo pogovarjali o tem tudi v letu 2017. Osebno sem pripričana, da moramo skupaj sodelovati pri reformi politike ogromno kritičnih pripomb leti na to politiko. Sama se ne strinjam s tem, da bi tu in tam kaj prilagodili, skupaj moramo delati. Neto prispevnice in neto upravičenke bi prav tako morale predstaviti svoje zamisli v zvezi s tem, kaj deluje, kaj ne deluje. Skupaj moramo podati predlog na mizo, skleniti politični dogovor tudi za obdobje po letu 2020. Če ne bomo skupaj delali, na reformni politiki, se bojim, da bodo drugi to storili na mesto nas. Kar pa zadeva ozemljske vidike, hvaležna sem luksemburškemu predsedstvu. Luksemburško predsedstvo je uvrstilo teritorijalno razsežnost na svojo agendo. Seveda je za vse nas to zelo pomembno kajti ne bomo ustanovili zagonskega podjetja v območjih, kjer je malo prebivalcev ali pa v mestnih središčih, kjer je velika revščina. Revščina v mestih je res precej obsežna. Sama se že veselim sodelovanja z nizozemskim predsedstvom. Vem, da namerava nizozemsko predsedstvo delati na tem vprašanju. V Amsterdamu bo potekalo srečanje na to temo, torej od Rige do Amsterdama. Govorili bomo o urbani agendi. To je vse zelo pomembno. Številne države so ta sredstva uporabile za, za reševanje migracijskih vprašanj, kajti tudi To delovanje sodi v kontekst boja proti revščini. Pred nekaj meseci sem v Berlinu videla zelo ganljiv program, ki so ga oblikovale nemške ženske za vse ženske, ki niso nemke. Ponudile so jim določena predavanja, tudi pravno pomoč, Zelo pomembno je, da nadaljujemo s takšnimi projekti, da si delimo dobre prakse. Namreč vedno ne vemo, kaj naj storimo s sredstvi, ki so na voljo. Čezmejno sodelovanje. Naj povem, da še vedno poteka pregled javnega posvetovanja. Vse pristojne organe smo prosili, da prispevajo svoje mnenja in predloge, še posebej sedaj, ko se soočamo s temi izzivi. Zdi se mi, da bi morali povdariti pomen čezmejnega sodelovanja in programov z tega področja. O tem je potekala razprava v Luksemburgu skupaj z ministri, naprimer med Belgijo in Francijo. Obstaja zelo dobro gospodarsko integrirana meja med Francijo in Belgijo jezik ni ovira, ampak vajeništev ne moremo izvajati čezmejno zaradi različne zakonodaje v obeh državah. To vrstne ovire bi morali odpraviti. Zelo sem bila ganjena kako so na nemško-polski meji uspeli spremeniti nacionalno zakonodajo, zato da so študente lahko iz Šlubice šli v Frankfurt ali obratno. Vozniki lahko vsakodnevno potem potujajo v teh smereh. Se pravi, da je vse odvisno od volje in pripravljenosti regij in držav članic, ali si želijo sodelovati ali ne. Odpraviti je treba uvire na področju čezmejnega sodelovanja programi za čezmejno sodelovanje obstajajo. Obstajajo tudi čudoviti primeri, kako ti programi dobro delujejo med Francijo in Španijo. Naprimer, tam imamo primer bolnišnice, kjer francozi in španci lahko odidejo v to bolnišnico. V vseh državah pa ne najdemo takšnega primera, naprimer, da bi posamezniki lahko vsakodnevno potovali iz ene države v drugo. Tako da je to zelo pomembno vprašanje. Glede podnebnih ukrepov. Več kot 120 milijard, ne, 120, ja, milijard smo namenili podnebnim spremembam. Imamo zelo popularen program o energetski učinkovitosti. Tesno sodelujemo z podpredsednikom Ševčevičem, in tudi s komisarjem Kanjetajem. V Parizu poteka pomembno zasedanje COP21. Upam, da bomo tu dosegli korak naprej k reševanju podnebnih problemov. Hvala. Hvala lepa. Stvari se nikoli ne spreminjajo. Če se spomnite prve javne predstavitve, oziroma zaslišanje takrače kandidatke Korine Krecu, smo imeli težave s časovnico. Preveč vprašanj, preveč informacij v odgovorih. Lahko nadaljujemo zelo, zelo kratkimi vprašanji. Manj kot minuto vam dam. Gospod Van Miltenburg. Hvala lepa, predsednica. Zelo vesel sem, gospa komisarka, da ste omenili urbano agendo in pomembne tematike znotraj urbane agende, pri katerih sodelujete z luksemburškim in tudi prihodnim nizozemskim predsedstvom. Evropska komisija in Evropski parlament morata besede spremeniti v dejanja. Dve kratki vprašanje. Urbane inovativne dejavnosti bodo omenjene v programu, projekte se bodo financirali strani Evropskega proračuna, kdaj bo objavljen prvi razpis, kakšno je trenutno stanje in še drugo vprašanje v zvezi s političnim upravljanjem urbane agende. Jan Olbricht, naš zelo moder kolega, ki je predsedujoči tej delovni skupini, je zastavil vprašanje komisiji, kdo bo odgovoren za to politiko. Komisija pravi, da bodo štirje komisarji odgovorni za to politiko. Ali bomo imeli torej štiri, štiri vodilne pobude pri urbani agendi, kako bo delovalo to v praksi? Hvala lepa, gospod Tomašič. Hvala lepa. Hvala lepa, zelo na kratko. Kakšne preventivne ukrepe trenutno pripravlja komisija, zato da bi državam članicam pomagala, da izpolnijo ex ante pogoje do konca leta 2016. Želimo se izogniti temu, da države članice, ki niso izpolnile pogojev, ne bi bile deležne prekinitve plačil. Zanima me, na kakšen način lahko države članice spodbudimo k temu, da zauzamejo pristop do večjih skladov, iz katerih se zadeve financirajo. Hvala lepa, gospodin Olfi. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, komisarka, da ste z nami. Vi poznate delo komisije in parlamenta, zato nam lahko pomagate, seveda tudi pri našem delu. Zanima me, s kakšnimi težavami se sooča ta namenska delovna skupina, s kakšnimi težavami se soočajo naprimer uradniki v komisiji, ko obravnavajo posamezne regije, ki precej zamujajo pri izvajanju starih programov in novih programov. Pred nekaj tedni ste obiskali kampanjo Mojo regijo. O tem ste se pogovarjali in zanima me, na kakšne težave ste naleteli, kaj lahko storimo, da se ne bodo vedno isti problemi pojavljali tudi prihodnje. Thank you, thank you much, Hvala lepa, gospod Bogovič. Eh, hvala. Eh, radi govorimo o velikih ciljih, digitalna agenda, energetska unija, eh, naložbeni načrt, urbana agenda pred nami pa so zelo konkretna vprašanja prihodnjih let brexit begunska kriza migracije znotraj evropske unije znotraj držav zahodnega balkana iz afrike bližnjega vzhoda evropa se sooča s terorističnimi napadi naši mladi ljudje odhajajo odhajajo v med borce isis po pariških napadih prvih eh, na charlie hebdo je bila v naši poslanski skupini smo bili postreženi s podatkom da je petdeset mladih muslimanov v franciji brezposelnih v parizu so na cestah oklepniki v evropi je bo letošnje leto prišlo milijon ljudi ki, za katere je potreben integracijski proces. ali ni nastopil čas da se tudi na našem odboru na odboru kjer govorimo o bodoči kohezijski politiki soočimo s problemom socialne kohezivnosti v evropi ki mislim da postaja ključni problem za stabilnost tega kontinenta in moje prepričanje je da bo potrebno ne samo po letu dva tisoč dvajset ampak zelo hitro tudi spremeniti naše prioritete in ključnim problemom posvetiti eh, pozornost. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa tudi komisarki, ker je še enkrat prišla na odbor. Že sami ste povedali, vse je odvisno od izvajanja. Vseeno pa moramo z enim očesom spremljati tudi, kaj se bo dogajalo s kohezijsko politiko po letu 2020. Če se navežem na kolego Luana, ki je rekel, da Združeno kraljestvo ni enotno, valižanska vlada se bo seveda na vse kriple borila proti ponovni nacionalizaciji kohezijske politike v Walesu so neto prejemniki strukturnih skladov in verjetno od katerekoli vlade, ne glede na to, kako bo sestavljena, ne bomo dosegli toliko sredstev, kot jih dobivamo sedaj. Še poenostavitev. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. Nikoli ne obiščemo regije, ne obravnavamo projekta, kjer ne bi izpostavljali enih in istih problemov. Več truda moramo urožiti v to področje. Vesel sem, da ste vzpostavili skupino na visoki ravni. Nam lahko prosim poveste, kako lahko mi kot parlament, kot odbor regiji prejmemo aktualizirane podatke v zvezi s tem, kaj se dogaja v skupini na visoki ravni in s predlogi, ki jih predstavljajo. Pač Najlepša hvala. Frau Vorsitzende, zwei Themenschwerpunkte. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dve konkretni vprašanje imam, samo minuto pa na voljo. Najprej Grčija in pravila glede sofinanciranja. Dejali ste, da ste spregovorili o tem vprašanju z grškimi ministri in zanima me, ali ta grška vlada in pristojni minister že ima pripravljen načrt, konkreten načrt glede tega, kako jim bo uspelo razrešiti težave glede ustreznega izvajanja programov. Oziroma, če zastavimo vprašanje drugače, kakšno je vaše politič, politično mnenje? Kakšen je ključ do tega, da razrešimo to vrstno vprašanje? In drugo vprašanje, Luksemburško predsedstvo je predlagala, da bi zagotovili več na področju čezmejnega sodelovanja in večkrat ste to izpostavili, da prihaja do težav ne zaradi tega, ker bi v obmejnih regijah veljali drugačni zakonski okviri. Zanima me, kakšni so vaši konkretni predlogi na tem področju. Kako boste v naslednjem programskem obdobju pri zagotavljanju politiko posegali tudi to? Hvala lepa, Indeed. Hvala, bom še krajši. E najlepša hvala za besedo. Najprej najlepša hvala za besedo in čestitke Romuniji ob državnem prazniku. Naj zastavim konkretno vprašanje. Treba je oblikovati evropski odziv na begunsko krizo. V svetu je bil pravkar predlagan mehanizem, s katerim naj bi kaznovali tiste države, ki ne bodo izpolnile predvidenih pogojev. Tako da me zanima, kako se bo vse skupaj izvajalo. Ali bo imel parlament pri tem kaj besede? Bo lahko naš odbor odigral svojo vlogo, ker smo se za to tudi borili, kot veste. Želeli smo sankcije proti državam, ki ne spoštujejo pravil. Poleg tega me zanima, kako gledate na prihodnost kohezijske politike v kontekstu te eh, razprave o Evropi dveh hitrosti. Najlepša hvala, gospod Buda, vi ste zadnji. Eh, Najlepša hvala, predsednica. Čisto na kratko. Vsi smo govorili o poenostavitvi. To je res velika težava v Evropi tudi v Romuniji, kjer je bilo izgubljenih 4 milijone evrov. Tako da je treba govoriti tudi o učinkovitosti. Gospa komisarka, dobro ste seznanjeni s tem, o tem smo že govorili. V Romuniji najdemo številne centre, ki ne morejo delovati zaradi tega, ker jim tega romunska zakonodaja ne omogoča, ne omogoča jim najemanja delovne sile. Tako da me zanima, ali komisija morda pripravlja načrt, s katerim eh, bi prisilila države članice, da spremenijo svojo zakonodajo. Drugače, naložbe ne bodo koristne. Najlepša hvala. Hvala za vprašanja. Veliko jih je bilo. To bo pravi izziv. Izvolite, komisarka. Se opravičujem, da si bila prvič nekoliko predolga, sem pa želela zagotoviti pregled, predvsem, ko gre za naše prizadevanje pri migracijah. Se bom potrudila biti krajša sedaj. Najprej urbana agenda. Seveda je ta zelo pomembna in hvaležna sem luksemburškemu predsedstvu in triju predsedstv, s tem se oziram tudi na nizozemsko predsedstvo, da ste kot eno izmed glavnih prednostnih nalog imenovali urbano agendo. 6. in 7. januarja bo sestanek v Hagu, na to v marca tudi sestanek z župani in uh, glavnimi mesti, sledil pa bo tudi urbani forum kar pomeni, da bodo na voljo vsaj trije dogodki, ki jih bo nizozemsko predsedstvo namenilo urbani agendi. Kot veste, imamo prvič eh, zakonodajo, prek katere omogočamo mestom, da neposredno prejmejo sredstva od evropskih institucij in tudi upravljajo. To je pobuda Evropske komisije in mislim, da bo za mesta zelo pomembno ugotoviti, kako bo nova ureditev delovala. Glede mm, vodilnih institucij pri mm, tem področju, mm, podpredsednik komisije Katajnen in Ševčovič vodita to pobudo v okviru Evropske komisije in tudi generalna direktorica organizacija nosi naslov um, Generalni direktorat uh, za regije in mesta. Tako da mm, sta zato pristojna dva komisarja in mislim, da je treba zagotoviti ustrezno sodelovanje. Potem glede težav, ki jih imajo regije pri uporabi sredstev. Tu gre predvsem za vprašanje upravnih zmogljivosti. To vedno znova ponavljam, kajti na vseh obiskih ugotavljam, eh, da je upravna zmogljivost včasih bolj pomembna, kot sama sredstva. Tako da bomo spregovorili tudi o tem v kontekstu reform. Predhodna pogojenost. Seveda nameravamo zagotoviti tudi, da so na voljo pravi okviri za soočanje z izzivi. Ko gre za regije, smo pripravili namesko študijo za nekatere regije. Obiskala sem kampanjo, kot ste dejali, in vesela sem bila, da sem lahko prispevala k zadnjim programom, ki so bili sprejeti, predvsem glede zapolnitve vrzeli in prepada med severom in jugom v Evropi, pa tudi med regijami v Italiji. Tako da sem vesela, da smo oblikovali eh, železniški program med Napolijem in Barjem, torej železniško povezavo, ki bo prav tako prispevala k razvoju države, ne samo na osi sever-jug, temveč tudi na osi vzhod-zahod. Kaj torej lahko storimo? Treba je ukrepiti upravne zmogljivosti, kajti predvsem v južnih regijah je to velika težava. Regularnost in zakonitost eh, izdatkov je tu prav tako problem sedaj se pripravljamo na revizije in eh, treba se soočiti z zadevami. Prihaja do težav pri tesnem sodelovanju z revizorji in včasih nas obtožujejo, da je GD Regio preveč prijazen, da, je, da smo bolj prijazni kot Evropsko računsko sodišče, na primer. Ampak tu gre za posebne težave, se upravičujem, da zadeve tako poimenujem, predvsem na jugu Italije. Ampak tu so vprašanja upravne zmogljivosti. Um, z pristojnimi ministri smo se pogovarjali v preteklem letu in mislim, da smo storili veliko za to, da bi odpravili težave. Te pa segajo že daleč v preteklost. Potem integracija migrantov. Gospod Bogovič, mislim, da ima zelo prav. Kot ste rekli, bi morala socialna integracija biti ključna beseda. In seveda je od držav članic odvisno, kako bodo uporabile sredstva. Mislim pa, da je zelo nevarno to, kar opažamo v nekaterih državah članicah, ko gre za segregacijo ljudi, za izolacijo. To vidimo tudi tu v Belgiji in v nekaterih mestih v Franciji in drugot. Zelo pomembno je, eh, da integriramo vse begunce. Socialna kohezija, kot ste rekli, je res zelo pomembna. Tu je tudi socialni sklad, ki omogoča združevanje sredstev. Prisojna sem tudi za Evropski sklad za razvoj podeželja, ki se prav tako dotika kohezijskih vidikov. Gospod Bogan, ne vem, ali sem vas prav poimenovala, Derek. Kot ste rekli, imamo na voljo tudi predstavnike lokalnih oblasti, prav tako iz Združenega kraljestva, ki se obračajo na nas in prosijo za to, da bi ohranili to kohezijsko politiko, ker gre res za nekatere projekte, pri katerih niso prepričani, da bi se jih sploh izvajalo, če ne bi imeli teh sredstev. Glede poenostavitve, kot ste rekli, kamorkoli grem, slišim pritožbe. Tako da bo treba mm, stakniti glave in ugotoviti, kako lahko olajšamo delo upravičencem. Vidim veliko število MSP-jev, ki obupajo in izgubijo naša sredstva zaradi tega, ker so postopki predolgi, preveč birokratski in podobno. Mislim, da je to torej zelo pomembno. Glede Grčije. Pripravili smo specifičen načrt in tu je šlo za vnaprejšnjo politično odločitev, da bomo zagotovili ta znesek za sofinanciranje. Tu ne gre za nova sredstva, Gre pa za pomoč Grčiji pri težavah z likvidnostjo. Gre eh, za premestitev sredstev v zgodnejše obdobje v njihovo pomoč. Kot rečeno, pa mislim, da tu izgovorov ne več ni. Sofinanciranje, kot veste, znaša 5 odstotkov oziroma je znašalo v predhodnem obdobju. In sedaj imamo prvič eh, tudi premestitev eh, sredstev v zgodnejše obdobje, tako da bo treba počakati še nekoliko časa, da vidimo rezultate teh izrednih uh, odločitev v teh izrednih okoliščinah. Potem, kar se tiče vprašanj, ki, jih gos, ki ste jih gospod Boštinaro in gospod Buda zastavila meni. Res je, gre za romunski m, mm, državni praznik in uh, to bi tudi sama rada izrekla čestitke kar se tiče razprav, ki so potekale v okviru sveta, sem jasno zastopala naše stališče. Ne zagotavlja se dobra sinergija med uporabo evropskih eh, sredstev in sprejemom eh, kvot beguncev. Mislim pa, da ta solidarnost, ki jo zahteva jo nekatere države, ki imajo večje finančne sposobnosti, da bi to morala biti ključna zahteva predvsem v vzhodnih državah smo videli izraze solidarnosti, vendar pa se mi zdi, da vse prepogosto pozabljamo na načelo solidarnosti. Romunija, Bulgarija in Mačarska so pred 25 eh, leti prejele pravico oziroma zahtevale pravico eh, do svobode gibanja in begunci pravzaprav ne želijo nič drugega. Tudi oni se želijo varnosti in miru in tu mislim, da moramo biti vsi skupaj solidarni. Skrbi me ta zamisel, ki, ga, ki jo imajo nekatere države članice, povezavo med evropskimi socialnimi skladi in pogojenostjo te pomoči, iz evropskih finančnih skladov s pripravljenostjo sprejeti določeno kvoto beguncev. Tako da je treba dokazati našo solidarnost. Države morajo najti skupne odgovore na skupne izzive. Z tega vidika torej ni nikakršne povezave med različnimi uredbami. Mislim, da gre tu za moralno obveznost vseh držav, da sodelujo in skupaj ukrepajo, zato da se skupaj lotimo izzivov, ki jih prinaša begunska kriza. Kar se tiče zakonodajnih pobud, bomo v prihodnjem mm, programskem obdobju od leta 2014 do 2020 se ukvarjali s pobudami, ki se ne nanašajo ne samo na strokovni centr, ki ga je omenil gospod Buda, temveč tudi na področja, kjer eh, vidimo, da prej ni bilo dobre povezave med socialnim skladom in skladom, Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja. Kot rečeno, v preteklosti smo videli, da ni bilo dobre sinergije med različnimi skladi. V novem programskem obdobju mm, takšen način delovanja ne bo več mogoč. Konec koncev ne želimo zapravljati sredstev. Kar se tiče 4 milijard, pa menim, da je to veliko previsok znesek, ki ste ga omenili. Pripravili bomo ustrezno oceno Na voljo imam še štiri tedne do končnega roka, tako da se bom lahko sestala s pristojnimi ministri, ampak mislim, da ne bo šlo za 4 milijarde. Your... Najlepša hvala, hvala za predstavitev in eh, hvala za udeležbo v razpravi. Mislim, da smo prejeli odgovore na vsa vprašanja. Hvala vam in pričakujemo vaš obisk v prihodnjem letu in vam želimo veliko uspeha v teh zadnjih štirih tednih do konca tega programskega obdobja in do konca letošnjega leta, pa tudi vesele praznike. Najlepša hvala, nam se mudi in bomo nadaljevali točkami na dnevnem redu. Hvala. Samo še enkrat bi se vam vlada vsem zahvalila in vam eh, želela vse najboljše v praznikih. Sí bless you. I was long. No, no, no, no, it's okay. Uh, dear colleagues, we continue now. Yes. Spoštovani kolegi, sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Dopovdan so bile zadeve dokaj enostavne, na voljo smo imeli dovolj časa. Sedaj pa prosim, uh, da potiho zapustite dvorano. Začeti moramo z delavnico. Gre za delavnico o finančnih instrumentih in kohezijski politiki. Uvodne besede bom preskočila, ker nimamo na voljo več dovolj časa. Povedala bom samo, da so z nami trije sklopi govorcev, ki bodo predstavili teme. Tako da tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, da jo zapustite hitro in potiho in da se prenehate pogovarjati v dvorani. Drugače bom prekinila sejo. Thank you. Thank you very much. Hvala. Najlepša hvala. Z nami so zelo zanimivi gosti, ki so pripravljeni podati informacije glede finančnih instrumentov. Žal pa bom čas za predstavljitve močno omejila na manj kot deset minut za vsakega govorca. In najprej dajem besedo gospe Lankri Bomo, namestnici vodje enote. Gospa Lankri Bomo, se upravičujem. Gospa Rejčo bo z nami, potem še gospod Aleksandr Rose bo z nami in gospa Georgi Nikos, profesorica na Državni univerzi za javne službe. Najprej bomo začeli z namestnico predsednika enote. Gospa Lankri, bomo, prosim. Najlepša hvala, predsednica, in najlepša hvala za organizacijo te delavnice in hvala, da imamo priložnost predstaviti to kratko uvodno predstavitev. Govorili bomo o razvoju pravnega okvira za finančne instrumente. Najprej par uvodnih besed o finančnih instrumentih v kohezijski politiki. Kot eh, več ste v obdobju 2007 do 2013 smo videli velik porast uporabi teh sredstev, predvsem, ko gre za podporo MSP-jem. Prav tako pa v določeni meri na področju m, mm, razvoja, regionalnega razvoja in zagotavljanja bivališč. Do leta 2013 je šlo večinoma za posojila, poraslo pa je tudi število jamstev in kapitalskih naložb. In verjetno ste že pogledali naše nedavno poročilo, zadnje poročilo, ki smo ga objavili oktobra. Gre za zadnje poročanje na podlagi letnih poročil za leto 2014. Na tej podlagi imamo 16 eh, milijard sredstev prek finančnih instrumentov, 11 milijonov od tega se nanaša na EKSRP in socialni sklad. Seveda pa gre tu za različno poreditev, ko gre za strukturne sklade. In zanimivi so odzivi končnih prejemnikov, predvsem MSP-jev, ki pravijo, da bi jim bilo ljubše imeti finančni instrument v obliki posojila, ne pa nepovratna sredstva, ker to pomeni, da ne bodo šli preko svojih eh, eh, meja in sprejeli nekaj, če se na koncu ne bodo mogli izvajati. Poleg tega pa so tu, tu še Eh, vloge organov upravljanja, ki morajo zagotoviti izvajanje ciljev kohezijske politike. Kako te cilje izvajamo? Prek eh, zasebnih eh, akterjev in javnih akterjev. Pri zasebnih akterjev imamo v mislih predvsem banke. S sodelovanjem pritegnemo tudi dodatna sredstva, dodatne vzvode iz privatnega sektorja. Uh, uporaba finančnih instrumentov le lahko pomaga okrepiti mm, finančnost vode. Tako da naj podam konkretne primere tovršnega sodelovanja. Nekatere države članice in nekatere regije mm, imajo obrestne mere za MSP-je, ki so veliko previsoke in strukturni element financiranja se lahko na to uporabi, da se to zniža. Torej, če se nek MSP ni želel odločiti za posojilo zaradi previlokih obresti, se na to s pomočjo skladu lahko odloči za to. Tudi pri jamstvih je prišlo do težav, včasih so zahteve previsoke in strukturni skladi tu lahko pomagajo in zmanjšajo breme. Seveda pa so pri tem pristopu tudi omejitve. Treba je izpostaviti eno izmed tovrstih omejitev in sicer kako uskladiti javne politike upoštevajoč vlogo finančnih eh, posrednikov, ki jih seveda eh, žene želje po dobičku. Tako da morate tako javni kot zasebni del dobro razumeti oba nabora ciljev in najti pravo ravnotežje. Med leti 2007 in 2013 smo videli, da je prišlo do velikih omejitev, predvsem ko gre za javno stvar na rož, kar je vplivalo tudi na rezultate. In verjetno ste to ugotovili tudi v svojih poslanskih poročilih in v ocenah računskega sodišča. Prav tako smo videli, da nekateri akteri niso imeli zmogljivosti uporabljati finančne instrumente ali pa jih niso mogli uporabljati dovolj učinkovito, zaradi tega, ker niso znali prijavljati dobičko Evropske komisiji. Tako da je Evropska komisija skupaj z Evropsko investicijsko banko v programih, ko sta Jessica in Jeremy ponudila tehnična pomoč. In s tem smo opravili nekatere težave, vendar samo delamo. Finanč, tudi finančni akteri včasih niso imeli dovolj izkušen eh, sodelovanja z javnim sektorjem pri zagotavljanju javne pomoči, tako da niso bili dovolj opremljeni, da bi že od samega začetka razumeli cilje politik in upoštevali m, mm, tudi svoje želje po dobičku. Potem je tu še področje, ki ga dobro poznate zaradi veliko predlogov sprememb v preteklosti. Tu gre za pravni okvir. Ugotavljamo, da so nekateri elementi preprosto manjkali. Ni bilo veliko delov, ki bi se nanašali na to vrstne finančne instrumente v uredbi, kar pomeni, da so manjkali nekateri ključni ključne opredelitve. Naprimer, nismo imeli opredelitve o ocene vrzeli ali pa ponovljujoči se finančnih instrumentov. Tudi nekatera druga področja so zaskrbljujoča, na primer eh, spremljanje in poročanje. To je bilo bolj namenjeno nepovratnim sredstvom, kakor finančnim instrumentom. Nekateri ste predlagali, da tu spremenimo zakonodajo, kot se spomnite. Zato smo pripravili številna novodela, ki smo jih nenehno posodabljali s tem pa smo lahko samo delali, deloma olajšali situacijo. To pa je imelo tudi neželen negativni učinek, kar pomeni, da organi upravljanja niso mogli delovati v stabilnem okolju. Poleg tega se je pojavila tu še finančna kriza, do katere je prišlo že dokaj na začetku programskega obdobja, kar pomeni, da rezultati niso bili kot bi si želeli. Včasih namreč sredstva niso dosegla MSP-jev in končnih upravičencev tako hitro, kot bi si želeli. In tudi pri poročanju, pri končnem poročanju je prišlo do težav. Upoštevajoč vse to z ozirom na okvir 2014 do 2020, smo želeli, da se kaj naučimo iz obdobja do leta 2013. Predlog komisije in eh, delo so zakonodajalcev je potekalo na podlagi spoznanj iz tega programskega obdobja. Ne povem, da, sem, da smo ob tem zelo hvaležni za delo tega orbora. Pri četrtem naslovu so nekateri nedavno dejali, da smo imeli veliko več trialogov kot pri drugih delih večletnega finančnega okvira. Torej, Kot rečeno, eden izmed težav je bila ta, da od samega začetka nismo imeli enotnega pravnega okvira. Tu gre za elemente, ki jih prejšnje obdobje ni pokrivalo. Gre pa to tudi za upoštevanje vseh skladov, ne samo EKSRP in socialnega sklada. Ko gre za lažje izvajanje, če bi nadaljevali s prejšnjim pristopom, torej uredbami ali pa navodili, smo se sedaj ustavili osredotočili na to, da bi čim več elementov uredili v uredbi, tako da ne bi prek navodil uvajali novih pravil, temveč da bi ta pravila opredelili že na začetku v samem zakonodajnem aktu. Potem nekaj nadaljnih težav sem že omenila, da nimamo pregleda vrzeli. Ta pregled je sedaj obvezen, tako da bi sprejemali boljše odločitve. Potem druga zamisel je ta, da so nekateri organi um, prevzeli finančne instrumente, na to pa niso mogli ustrezno prijaviti teh sredstev komisiji in na to pri ni prišlo do plačil. Sedaj so zadeve drugačne. Sedaj bomo upoštevali dejanski napredek na terenu in dejansko razdelitev sredstev. Tako da bomo že od samega začetka zagotovili bolj izpopolnjen in obsežen okvir. Prav tako smo prisluhnili deližnikom, ki so dejali, da se želijo večjo m, mm, fleksibilnost pri uporabi instrumentov. Tu ne gre samo za vlogo finančnih posrednikov, tudi m, mm, finančne institucije bi rade imele možnost neposredno zagotavljati posojile. Možno pa je tu uporabljati tudi mehanizme na ravni Evropske unije, naprimer za MSP-je. Uvedli smo tudi nekatere druge tržne instrumente zaradi tega, ker imajo ti običajno veliko daljše življenjsko obdobje, kakor večletni finančni okvir, ki pokriva samo sedem let. Tako da je treba zagotoviti tudi nekatere določbe, ki bodo omogočale nadaljno uporabo to vrstnih instrumentov kljub trenutnim oviram. In potem je tu še končno vprašanje upravnih zmogljivosti. To vprašanje se je vedno znova izpostavljalo med trialogi in pogajanji tu smo sprejeli par ukrepov. Najprej imamo mm, nekaj ukrepov, enostavnih ukrepov za izvajanje finančnih instrumentov mm, na strani organov upravljanja. Prav tako imamo na voljo središče znanja FI Kompas. Tu se ne bomo sredotočila na posamezne konkretne ukrepe, lahko pa omenim različne seminarje, ki jih organiziramo v državah članicah v okviru FI Kompasa, ko imajo uh, Um, predstavniki um, uh, upravnih organov upravljanja priložnost, da se sestanejo z predstavniki komisije, zato da razrešijo morbitna vprašanja. Organi upravljanja zastavljajo vprašanja na formalen in neformalen način, tako da pripravljamo tudi mi m, um, različna navodila, formalna in neformalna, s katerimi se odzivamo na to vrstno vprašanje. Če sklenem, Upam, da bomo sedaj zagotovili boljši zakonodajni okvir, da bi povečali uporabo finančnih instrumentov in da bomo mm, skupaj z vsemi deležniki lahko dosegli zastavljene cilje. Hvala. Disciplino ste ponovno vnesli v to dvorano. Vsi, ki smo tukaj, smo vam pozorno prisluhnili. Hvala za vašo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospodu Aleksandru Rozu, ki prihaja iz eh, pravne službe britanske vlade. Hvala, gospa predsednica. Sem Aleksandr Rose in sem vodilni pravnik za področje finančnih instrumentov, eh, ko gre za angliški program regionalnega razvoja. Za to predstavitev sem se posvetoval z mnogimi kolegi, odvetniki, pravniki in eh, upravljalci skladov v Združenem kraljestvu. Veste, da imamo pri nas eh, zrev trg eh, tveganega kapitala. To je dobro, kajti imamo veliko poznavanja tega področja, ampak po drugi strani pričakovanja trga so večja, kot lahko to zagotovimo. Na nekaterih področjih nimamo dovolj zakonodajnega okvira za delovanje skladov. Severna Irska, na primer, načrtuje uporabiti eno tretjino svojih eh, sredstev, ki jih eh, dobiva v okviru Evropskega eh, sklada za razvoj podeželja, za nekatere, reševanje nekaterih problemov, ki niso niti slučajno povezani s tem področjem. Program COSMI, Horizont 2020, ta sredstva enostavno ne bodo prišla na pravo mesto. Tukaj je zapisanih nekaj velikih skladov, ki sodeluje pri tem, ampak sreda imamo tudi manjše sklade v Združenem kraljestvu. Ampak kaj hočem povdariti? To, da imamo izkušnje o tem, kako izvajati stvari, potrebujemo pa informacije o ciljih, ki jih hočete doseči. Vsi smo skupnega mnenja, da finančni instrumenti koristijo zaradi različnih razlogov upravičencem. Rachel je pred mano že cele vrsta področja omenila. Večino dela je treba opraviti pri začetni fazi, pri vzpostavljanju instrumenta. Predgovornica je povdarjala, da potrebujemo pravni okvir in to je seveda res in prav je, da se komisija z njimi ukvarja. Vendar vse te stvari uh, postanejo očitne šele v prvi fazi izvajanja. In če hočemo prej prideti do rešitev, moramo bolje povezati države članice in komisijo pri vzpostavljanju novih finančnih instrumentov. Kaj funkcionira dobro in kaj ne? Najprej, kaj funkcionira dobro? Nekaj predpisov, ki so jasni, ki državam članicam puščajo možnost, da se pri uporabi finančnih instrumentov prilagodijo lastnemu trgu. Rekel sem že, da mi imamo eh, izkušnje, imamo znanje, imamo skupšne cilje, ampak treba je vedeti, kako najhitreje doseči cilj, ki smo si ga zastavili. Če stvari ne delujejo, potem je to posledica preveč zapletenih in omejevalnih pravil. To je neke vrste prisilni jopič in to je ovira za inovativnost. Predvsem pa na trgu to pomeni preveč pravil, da se toliko pravil, da zasebni sektor sploh ni več zainteresiran za to področje. Drugič, dobro je imeti. Uh, usmeritve objavljene pred začetkom izvajanja. Slabo pa je, če se te objavijo v eh, teku izvajanja projekta. To predvsem eh, postavlja eh, uporabnike sredstev pred velike napake. Dosti krat v praksi za leto 2007 usmeritve za, eh, za obdobje 2007-2014, usmeritve, ki bi odpravljale, korigirale napake, apsolutno še niso pri objavljene. Seveda tudi usmeritve, ki pojasnjujejo zakonodajni okvir, so pomembne. Tukaj komisija bi morala narediti več, kot je v preteklosti. Na konec koncev eh, nas potem poteka revizija delovanja sklada na podlagi prvotnih zahtev komisije. Potem potrebujemo sodelovanje med komisijo in državami srednic, eh, državami članicami. Vsekakor mora to potekati od spodaj na zgor, eh, pristop od zgoraj na vzdolj ne deluje. Sedaj si oglejmo program za obdobje 2014-2020. Začetek je dober, nove izjeme, ko gre za dodeljevanje državnih pomoči so sedaj eh, bolj obširne in to je dobro. Potem nova filozofija pri investicijah se je dosegla na podlagi zahtev, ki so vnaprej postavljeni. Vendar obstaja še nekaj težav. Recimo člen 21.13c uredbe o splošnih določbah določa mejne vrednosti za prvo izgubo javnih sredstev pri 25 odstotkih in to marsikoga odvrača od pristopa. Tudi kapitalizacija na začetku vzpostavitve sklada nam omogoča izogniti se potrebam po sofinanciranju. Vendar na ta način je v začetni fazi izvajanja programa marsikdo, ki bi bil sicer konkuriral za ta sredstva, se odločil proti. Potem in, sedaj imamo dobre pravila, ko gre za ponovno uporabo uh, vrnjenih sredstev. Proaktivni pristop komisije je tukaj dober, ampak obstajajo še izzivi. Rekl sem že, da so pravila zelo kompleksna in se stalno spreminjajo zlasti v evropskih strukturnih skladih, je posledica, da finančni inštrumenti ne morejo biti tako učinkoviti, kot bi lahko bili, kar je škoda. Pri pripravi teh usmeritev se sicer komisija trudi, to na nek način cenimo, ampak trenutno je 15 takšnih navodil na spletni strani in nova se spreminjajo, nova se dodelujejo. Vsaka sprememba je seveda težava, zlasti, ko gre za uporabo finančnih inštrumentov. Eh, pri pripravi finančnega inštrumenta je večino dela treba pač na začetku opraviti. In končno gre za zelo zapleteno metodologijo določanja stroškov in eh, pristojbin in to je velika uvira. V sklepu naj povem naslednje. Pozdravljamo mnoge spremembe, ampak priporočili bi naslednje. Poenostaviti je treba cel proces. DG Competition je pri državnih pomočeh nekaj takšnega naredila v začetku. Na ta način je sedaj omogočila državam članicam, da eh, so bolj fleksibilne, zavedajo se, da je zakonodajni okvir fleksibilen, pomeni, da se prilagaja na novo ugotovljenje potrebam in vsaka država članica ima nacionalno kontaktno točko. In nekaj takšnega bi priporočili v prihodnosti tudi za področje teh finančnih inštrumentov. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo naslednji govornici, to je gospa Nikos ki prihaja iz nacionalne univerze za eh, javno upravo na mačarskem. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani člani odbora, veliko veselje mi je, da sem lahko z vami tukaj in da vam lahko pojasnim nekatere posebne vidike finančnih inštrumentov. Zlasti, ko gre za eh, kombinirane mikrokredite na mačarskem. Uh, Omenjeno je že bilo, da je dostop do financiranja eden od bistvenih predpogojev za ustvarjanje, za delovanje in za uspešnost MSP-jev. In eh, tako imani kombinirani mikrokrediti so novo orodje za financiranje. Pri tem gre za kombinacijo mikrokredita in nepovratnih sredstev v okviru enega projekta. Sama bom pokazala, kako v praksi uporabljamo te vrste finančni instrument. To je rešitev, ki smo jo kot prvi v Evropi, mislim, da začeli uporabljati. Finančni inštrumenti so zanimivi, kot vemo, zato ker imajo obnovljivi karakter, torej se obnavljajo. Kaj to pomeni? Finančni inštrumenti eh, financirajo določene projekte na eh, načelu vračanja in ponovnega eh, odobravanja kredita oziroma posojila. To je prvi, prvi namen. In zdi se nam, da nov eh, evropski eh, sklad za investicije, torej EFSI, lahko omogoči tudi uporabo teh novih inovativnih finančnih instrumentov. Naš program v letu 2004 do 2006 je vključil nove finančne instrumente. V obdobju 2007 do 2014 pa se je situacija spremenila. V tem obdobju je skupni znesek finančnih instrumentov kot odstotek ERDF podpore bil okoli 6 odstotkov, torej 6 odstotkov sklada za uh, regionalni razvoj operativni program pa se je v letu 2009 eh, povečal glede na prve predloge iz prejšnjega obdobja. Torej začeli smo bolj uporabljati te finančne inštrumente. Leta 2007 pa se je vlada odločila izvajati Jeremi, torej Jeremi, brez Evropskega naložbenega sklada, tako imenovani Venture Finance Hungary sklad smo ustanovili v ta namen. Finančni instrumenti so lahko tudi zapleteni, zahtevajo posebne usposobljene time upravljanja. Tukaj gre za tako imenovani kaskadni sistem. Holding uh, skupine skladov izbere uh, eh, upravljalca posameznega sklada, ta izbere posrednike, ki seveda potem eh, sodelujejo z končnimi uporabniki, prejemniki sredstev. Ampak tukaj se pojavi težava. V času priprave sistema za izvajanje finančnih instrumentov je bila glavna ovira naslednje. Uporabiti je Torej gre za vprašanje, ali uporabimo postopek javnega naročanja za izbiro upravljalcev skladov ali ne. Vsekako tukaj potrebujemo sorazmerno, nediskriminatorno in tako naprej eh, metodologijo in izogniti se moramo na skrižju interesov. Zaradi tega bi bilo dobro, to je naša izkušnja, tukaj se izognete javnim naročilom. Države članice, pa tudi Mačarska, so imele negativne izkušnje s tem v obdobju 2007 do 2014, zato ker je komisija ustrajala na tem, da se tukaj uporabljajo pravila za javno naročanje. To je del odločitve sklepa za leto 2007 do 2014. In videti je, da je to ustvarilo veliko tveganj in veliko težav za države članice. Če hočemo izvajati program Jeremy na mačarskem, smo morali uporabiti mrežo zunanjih eh, svetovalcev. Uredba pa zahteva, da morajo finančni eh, posredniki imeti dodati svoja sredstva v sklad. Lastna sredstva v primeru finančnih institucij je vsaj 25 odstotna. V primeru mikrofinanciranja pa najmanj 10 odstotkov. Finančni posredniki seveda želijo ustvariti dobiček zaradi razlike med nižjimi stroški pridobivanja, pridobivanja kapitala, tukaj je obrestna mera ni celih pet odstotkov na eni strani in obrestmi, ki jih zaračunajo svojim komitentom na drugi strani. Vendar ti stroški pridobivanja začetnega kapitala niso upravičeni do uh, povezave z s skladi Evropske unije. No, pogledajmo se, kako bi to bilo videti v praksi. Mikrokrediti so bili pomemben finančni instrument, vendar parametri glavnega programa so se trikrat spremenili zaradi odzivanja na krizo. Po koncu krize je bilo praktično nemogoče MSP-jem prejeti komercialne bančne kredite in posojila pri nas na Mačarskem. Zato smo leta 2011 že takrat delujoče mikrokreditne eh, programe dopolnili z novimi. Sedaj MSP lahko dobi največ 45 odstotkov vrednosti eh, javnega natečaja v obliki nepovratnih sredstev. 60 odstotkov te vrednosti, 20 milijonov forintov je lahko mikrokredit, potem pa mora podjetje seveda samo sofinancirati 10 odstotkov celotne naložbe. Nepovratna sredstva morajo biti povezana za 10 odstotno udeležbo za lastnimi sredstvi prosilca. Eh, cel proces eh, vlaganja prošnje za posojilo je obvezni del prosilca tako da ta nepovratna in povratna sredstva potem ustvarjajo neke vrste novo kombinacijo financiranja. Povprečna obrestna mera je bila okoli 70 odstotkov v celotnem programskem obdobju. S tem se lahko kupujejo oprema, financira se lahko osnovna infrastruktura za zagonska podjetja. Imamo več finančnih instrumentov, In prednost kombiniranega produkta je v tem, da mikropodjetja začenjajo na nov način razmišljati o svojem poslovanju z uporabo finančnega instrumenta. Imamo tudi schemo vse na enem mestu, ki pomaga uh, eh, MSP-jem. Po začetku izvajanja programa leta 2011 so ukrepi za podporo MSP-jem v operativnem programu dosegli velik napredek na podlagi cele vrste kazalnikov, ki smo jih uporabili za oceno programov. 100 odstotkov sredstev se je lansko leto že izčrpalo. Uporaba finančnih instrumentov je zlasti pomagala manj razvitim regijam. Videti je, da torej v praksi se skupaj dobro deluje. Sedaj pa nekaj o rezultatih tega orodja. Prednost sistema mikrofinanciranja je zasnovana na tesnem sodelovanju z komitenti in zaradi dobre distribucije po vsem teritoriju mačarske države. Tudi javna uprava se je že navadila pomagati MSPM pri tem. Tukaj imate nekaj rezultatov na tej prosojnici. Torej, uporaba mikrokredita na mačarskem dobro deluje za celo vrsto upravičencev tudi v uh, ruralnih območjih in zato lahko uporabljamo ta pristop tudi v tako imenovanih manj razvitih območjih. Še nekaj treba omeniti. Seveda gre za tveganje pri teh eh, kombiniranih mikrokreditih ki smo mu bili priča. Ko smo začeli s to obliko, smo se s službami komisije najprej dobro posvetovali o tem, ali je to skladno z uh, predpisi EU. Vprašanje, ki se je zastavilo, je bilo naslednje. Če uporabimo nepovratna sredstva in posojila za isto ti upravičeni strošek, no, Mi smo menili, da je to možno, komisija je menila na začetku, da je to nedovoljeno in dolgo smo se pogovarjali s službami komisije o tem. In na koncu smo sklenili naslednje. V primeru Mačarske ne gre za dvojno financiranje ali pretirano financiranje. Vse smo torej v teh pogovorih s službami komisije pojasnili. In ta rešitev se nam zdi potem na koncu dobra. Še nekaj besed v, kot sklep, če dovolite. Na podlagi pozitivnih izkušenj kombiniranih finančnih instrumentov lahko priporočimo okrepiti prisotnost in vlogo teh eh, produktov v prihodnosti. Tudi bančne inštitucije pravijo, da je moč eh, pripraviti še različne kombinacije za nove produkte, za različne programe, različne oblike financiranja. Komisija pa bo, mislim, da pripravila več eh, usmeritev, ko gre za uporabo finančnih instrumentov. Prve predloge komisije smo že videli, vendar se nam zdi, da so nekoliko bolj restriktivni, kakor je sama uredba. In glavna razlika med obdobjem 2007 do 2013 in naslednjim obdobjem bo v naslednjem. V preteklosti smo imeli krajša in omejena pravila kot usmeritev za finančne instrumente. To je državam članicam dalo kar dosti manevrskega prostora. V naslednjem obdobju bo šlo za bolj sofisticirane predpise, z različnimi kriteriji in usmeritvami, ki pa niso po našem mnenju v skladu z praksami, ki jih na tem področju sedaj uporabljajo države članice. Roki, timing so glavni problem. Pri pripravi finančnih instrumentov potrebujete vse relevantne, informa relevantne informacije in dokumentacijo vnaprej, če hočete to narediti. Hvala za pozornost, odgovorila bom na vprašanja, če jih boste kaj imeli. Hvala. Hvala vsem govornikom za te predstavitve, ki so bile zelo zanimive, kajti iz različnih uh, vidikov ste se lotili uh, finančnih instrumentov. Kolegice in kolegi, sedaj smo mi na vrsti. Imate kakšne vprašanja? Teach, Mr. Van Nistelrooy. Mr. Brewer, the floor is yours. Gospod Luan. Hvala. Nisem proti finančnim instrumentom. Nekaj prednosti imajo, ampak nekaj problemov se mi poraja v zvezi z njimi. Gre za ustvarjanje nove infrastrukture, tam, kjer morda to ni nujno potrebno. Če hočemo Eh, sredstva za regionalni razvoj bolj koristno uporabiti, potem ne vem, ali je to smotrno investirati v neke nove strukture. Ne gre za negativizem, pesimizem z moje strani. Zanima me filozofija, na kateri so zasnovani finančni instrumenti, bolj kot sami uh, predpisi, in posebne pravne strukture, zakonske strukture in eh, strokovne podrobnosti, ki so pomembne, vendar v tem trenutku o njih ne bi razpravljal. No, splošno rečeno je izraz neuspešno delovanje trga, market failure, nekaj, kar Eh, sicer poznam, čeprav mi to ni ravno všeč izraz, ampak vem, kaj pomeni. Med drugim gre tudi za notranjo britansko uh, polemiko. Vem, kaj ste hoteli s tem povedati, ko ste omenili to. Ampak kaj me najbolj skrbi? Finančni instrumenti bodo morda naredili privlačno tako naložbo, ki ne zasluži investicije. In eh, morda bomo na ta način zagotovili nek eh, kapital za zadeve, za projekte, ki niso vredni financiranja. Ne bo tukaj jasne strukture med javnimi investicijami, ki zagotavljajo rast, in na drugi strani tistimi institucijami, ki pač iščejo najboljšo možnost eh, za naložbo in dobiček. To ni tisto, kar mene zanima. Torej, komisija se mora bolj osredotočiti na tista področja, kjer potrebujemo inovativne finančne instrumente, kjer je treba stvari na tem področju razviti. Ko gre za mikrofinanciranje na mačarskem, se mi zdi, da je to zelo koristen koncept, dober koncept za razvijanje trga, ki še ni čisto razvit, ko gre za inovativne oblike financiranja. Ampak po drugi strani je treba upoštevati nevarnosti, da bomo na prvi pogled ustvarjali investicijske možnosti, ki so privlačne, po drugi strani pa bomo s tem eh, na nek način financirali nekaj, kar ne potrebuje takšnih zunanjih finančnih sredstev. No, nimam ravno vprašanja, to je bolj uh, pripomba. Hvala. Nisem rekla, da samo vprašanja lahko zastavljate. Gre za razpravo, ki sem jo napovedala sedaj. Prosim, če ste v svojih besedah konkretni, dve minuti, gospa Maleti. Najlepša hvala, to je zelo zanimiva tema, kajti mislim, da je zelo pomembna za majhna in srednje velika podjetja v vseh državah članicah. To je pomembno za boljše izvanje kohezijske politike v tem sektorju. Menim, da bi morali hitreje poenostavljati postopke na ravni držav članic. Mačarski primer je tu zanimiv. Začeli ste z kombiniranimi mikrokrediti. Tudi na Hrvaškem je tako, da naša majhna in srednje velika podjetja lahko dobijo del sredstev iz Evropskega sklada za razvoj, za regionalni razvoj, ne dobijo pa teh dodatnih eh, sredstev, ki še potrebujejo. Torej dobijo 45 odstotkov iz e RDF-a, eh, ostalo pa jim zmanjka z lastnimi sredstvi bi morali torej pokriti ta, to vrzel. In nekatere finančne institucije enostavno ne želijo poslušati MSP-jev, ki eh, prosijo za nova posojila. Gre za nasedle naložbe, gre za slabe dolgove, ki jih imajo mnoge naše banke in zato enostavno niso pripravljene se iti nove investicijske politike. Zanima me, kako ste uspeli s temi kombiniranimi mikrokrediti glede na pravila o državnih pomočeh. Imate posebne pogoje, ki ste jih uporabili za te mikrokredite? Tako, da ne kršite pravil o državni pomoči. Hvala. Gospod Olbricht je naslednji. Dve pripombe in dve vprašanji. Najprej. To se skupaj zelo zanimivo. To je jasni dokaz tega, kaj pomeni poenostavitev. Ampak imam vtis, da so zadnje spremembe sedaj še bolj zapletle celo področje kot v preteklosti. Strokovnjaki menijo, da je nov okvir bolj zapleten kot v preteklosti, eh, bolje restriktivn, ta uh, pristop, kot ste sami, kot strokovnjaki omenili. Vem, potem nismo naredili koraka naprej. Druga stvar, politični pomen finančnih instrumentov v prejšnji perspektivi je bil, z, bila zelo učinkovita metoda za parkiranje kapitala. Pomeni, da če so lastniki vlagali v finančne instrumente, so na nek način varno zaščitili svoja sredstva. Ampak, če niste želeli, želeli izgubiti svojega kapitala, ste varno naložili sredstva v finančne instrumente. Ampak, ne vem, ali je to pravi smoter teh finančnih instrumentov, da se na nek način varno shranijo finančna sredstva posameznikov in inštitucij. Vprašanje. Prvič. Če imamo dvojno upravičenost na nek način, bi morali imeti zaveze, kaj se da financirati iz nepovratnih sredstev in kaj se sme financirati iz sredstev, ki jih je treba vrniti. Vsi vemo, da finančne institucije bol, so bolj naklonjene nepovratnim sredstv, sredstvom. Ampak ali je to resnično najboljša rešitev? Ali torej ne bi smeli jasno ločevati med nepovratnimi sredstvi in finančnimi instrumenti? In še drugo vprašanje. Se vam zdi, da EFSI, torej Evropski uh, Junkerjev sklad sedaj spreminja situacijo, v kateri se gibljajo finančni instrumenti. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Dve vprašanje imam. Tole knjižico smo dobili iz leta 2013. Verjetno kaže realnost v letih 2011 in 2012. Zanima me, ali se pripravlja kakšna študija za novejše obdobje da bomo imeli bolj ažurirane podatke o tem, kako se nova uredba izvaja. Zanimivo bi bilo videti, kakšna je razlika med prejšnjim in sedanjim obdobjem. To bi bilo za nas koristno. In drugo vprašanje. V tem mačarskem primeru na koncu pravite, da je, kom, da je dobra kombinacija jamstev, posojil in eh, nepovratnih sredstev dobra. Rekli ste, da je pri takšni kombinaciji nekaj težav na terenu. Lahko to pojasnite. Zanima me, ali so nepovratna sredstva iz enega in istega evropskega vira ali morda iz nekega uh, javnega organa, naprimer občinskega proračuna in tako naprej. Ne vem, zakaj tukaj imate težavo. Mogoče bomo imeli kasneje težave zaradi tega vsi. Treba bi bilo torej to pojasniti. Uh, I, I, I Zelo zanimivo vprašanje. Upam, da nismo v tako hudih težavah. Gospa Vana. Hvala, gospa predsednica. Hvala strokovnjakom za te predstavitve in za odlično gradivo inovacije potrebujemo pri pospeševanju MSP-jev. Ko gre za finančne instrumente, smo v preteklosti pa vendarle bili v dvomu, tako imenovano vzvodje in učinek vzvoda je nekaj, o čemer smo razpravljali. Ko gre za računovodske metode, je tukaj nekaj dvomov. Ampak vprašala bi nekaj v zvezi z transparentnostjo finančnega eh, poročanja in demokratičnega nadzora. Kakšna je situacija pri finančnih instrumentih in ali se redno ocenjujejo ti finančni instrumenti? Prvi, bi, eh, prvi govornici danes eh, bi vprašala, eh, postavila to vprašanje, torej kako so vsi ti elementi v pravnem okviru urejeni. In potem kvota izplačil To je nekaj, kar je računsko sodišče kritiziralo. Kako lahko tukaj izboljšamo metode, zato da bi se stvari gibale v pravo smer? In še gospod Celer. Ja, ja, naj povdarim, da smo že dobili mnenje Evropskega računskega sodišča za leto 2012 za regionalno politiko in tudi za inštrumente, ki se uporabljajo na podeželju. In sodišče ugotavlja, da se je to zgodilo, kar je Jan Ulbricht domneval. Namreč, da so finančni inštrumenti bili pretirano kapitalizirani in na ta način so lastniki kapitala parkirali svoj kapital v bankah in drugih inštrumentih inštitucijah. Na ta način so seveda banke lahko izboljšale svoje bilance. Istočasno pa se ni zagotavljala pomoč tistim, zaradi katerih eh, so se ti finančni instrumenti ustanavljali, ki bi morali imeti koristi od tega. Torej, denar je ostal v bankah, ni prišlo do pravih izplačil upravičencem, po drugi strani pa Evropsko računsko sodišče ugotavlja, da je bilo nekaj plačil, ki niso bila upravičena. Glavni očitek je bil v tem, da so pravila za izplačila preveč zapletena. In če gremo spremljevalno bančno eh, podporo, ki je na voljo majhnim in srednjim velikim podjetjem, potem je jasno, da črpanje teh eh, sredstev ne bo ustrezno. Kapitalizacija bank je torej bila rezultat, ki ga nismo želeli doseči. In ne pravim, da bi se temu morali v celoti izogniti v naslednjem programskem obdobju, ampak tam, kjer bančni sektor trenutno ne more podpirati gospodarstvo z zadostnimi krediti, bi morali uporabiti ta inštrument. ECB sedaj načrtuje velike investicije, obstajajo države, v katerih eh, bodo MSP dobili kapital na voljo ob nizki obrestni meri. V Nemčiji bodo potem podjetja rekla, tega zapletenega postopka se ne bomo šli, bomo šli raje v neko bančno inštitucijo, kjer bomo dobili poceni kapital. Toliko na kratko, kaj menim o problematiki povezani s temi finančnimi instrumenti. V načelu je to dober inštrument, dobro orodje, ampak poenostavitev je resnično nujna, vendar mora biti takšna, da tisti, ki želijo dobiti kredite, bodo lahko to tudi naredili. In tako torej razvojne banke v državah članicah bodo tukaj odigrale pomembno vlogo. Sicer pa ne bomo porabili teh sredstev za namen, za katerega smo jih eh, oblikovali. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo dobijo strokovnjaki, ki se bodo odzvali na vaše pripombe, ponudili odgovore in komentirali naše komentarje. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Hvala tudi vsem za zastavljeno vprašanje in podane pripombe. Bom storila vse za to, da kakšnega ne izpustim. Morda sem preveč nakratko predstavila določene zadeve v predstavitvi. V zadnjem obdobju, pa tudi v tem obdobju, resnično želimo bolj vključiti tudi zasebni sektor. Želimo sprostiti finančna sredstva, ki so na voljo v gospodarstvu. To je zagotovo ena od prednosti, o kateri vedno govorimo v kontekstu teh instrumentov. Vzvodi za vsak evro ali nacionalno valuto, ki jo vložimo v finančni instrument, lahko prinesemo več sredstev v javnem in zasebnem sektorju. V nekaterih državah članicah še posebej izpostavljajo vprašanja, ali bomo dobili toliko naslednje leto, ali bomo sploh kaj dobili. Gre za ta revolveran učinek, denar se ponovno uporablja. Bistvo vsega je, da se zagotovi boljša disciplina pri vseh akterjih. S čimer prehajam na naslednje vprašanje, ki ga je spostavilo več govorcev. Tokrat smo želeli preprečiti to, da bi finančni instrumenti podpirali tiste zadeve, ki jih sicer ne bi financirali. Opravili smo tudi analizo vrzeli v preteklosti, danes to imenujemo ex ante ocena. Na samem začetku obdobja so nekateri upravljalski organi podali pritožbe v smislu, da gre za preveč bremena, da je vse skupaj kompleksno, da bo trajalo dlje časa. Parlament, komisija in svet se niso pritoževali. Mi smo zaradi tega preverili trge in to, kaj se dogaja v zasebnem sektorju, kaj počnejo banke, ali obstaja potreba potem, da se obravnava vprašanje previsokih obrestnih mer. O tem smo se pogovarjali. Preverili smo tudi možnosti različnih kombinacij teh sredstev z nepovratnimi sredstvi. Uh, Naj povdarim, da so takšne kombinacije možne. Seveda ne sme priti do podvojenega financiranja, to je ključnega pomena in uredba tudi govori o tem. Komisijo skrbi ali pri teh kombinacijah uporabljamo pravila za finančne instrumente, za nepovratna sredstva in obratno, kajti gre za ločena pravila. Vse skupaj lahko postane zelo kompleksno, če se kombinira različne vire. Države članice so že ponazorile primere, kako lahko spostaviš schemo, znotraj katere združuješ različne vire financiranja, samo ločene računovodske mehanizme moraš zagotoviti. FC, sklad za naložbe, glede na to, da ste ga omenili, gre za nov element, odkar je sprejet ta regulativni okvir. Komisija je verjetno že prej povedala, saj na prejšnjih sestankih, da skušamo svoje sklade uporabljati kot dopolnilo k EFSI-ju, potem je tu še obzorje. Upravljalski organi uporabljajo ta sredstva za maksimiranje vzvodnih vidikov mehanizma, ne pa zato, da bi katerakoli sredstva izrinili. Poročanje, vprašanje pogre, preglednosti in demokratičnega nadzora ste izpostavili. Uh, V zadnjem obdobju smo to nekoliko spremenili, zato ker ni bilo dovolj preglednosti na področju finančnih instrumentov. V tem trenutku velja, da vsako leto 1. oktobra pošljemo letni pregled, v katerem najdete informacije v zvezi z vsemi finančnimi instrumenti znotraj ESF-a in ERDF-a. Od prihodnjega leta dalje bomo pošiljali to poročilo konec novembra, se pravi, prihodnje leto boste imeli na voljo dve poročili, enako velja za leto kasneje, potem pa smo že v novem obdobju. Plačilna metodologija res je, da je bila deležna precej kritičnih pripomb v zadnjem obdobju, torej kako je oblikovana uredba. Upravljalski organi so lahko 100 odstotkov sredstev vključili v schemo, to prijavili komisiji, potem pa so sredstva tam sedela in računsko sodišče je to tudi kritiziralo. Uh, zato ker je to privedlo tudi do upravljalskih stroškov in pristojbin, ki smo jih plačevali finančnim posrednikom. Novo pravilo je, da morate zadeve porazdeliti v posamezne tranše. Prvi del sredstev, ki gre v sklad, se prijavi komisiji, novih sredstev pa ne morejo prijaviti komisiji, dokler niso sredstva znotraj finančnega instrumenta prišli do končnih uporabnikov, da MSP-jo deleži obstajajo, imamo tudi guidance note, če želite zvedeti kaj več, obstajajo točno natanč, natančno predeljeni deleži. Ne moremo početi nekaj zgolj navidezno, o tem smo se pogovarjali z državami članicami in parlamentom. Na koncu, ko gre za poenostavitev in smernice, naj povem, to ste omenili tudi sami in moji kolegi, da se je komisija znašla v nekoliko nenavadnem položaju. Mi smo začeli to obdobje, rekoč, da imamo celovit, podroben, jasen zakonodajni okvir, ki so ga sprejeli so zakonodajalci, države članice, vi ste eni od njih. Rekli ste, da so zadeve jasne, da ne potrebujemo smernic, ampak kot ste ugotovili, zadeve niso dolgo delovale, zato ker so nas takoj zasuli z vprašanji, s pripombami v smislu, ali je to prav, ali to deluje. Revizija v preteklem obdobju, ki ste omenili, je eden od problemov. Vsi imamo v spominu te kompleksne revizije zadeve, ki so jih izpostavljali posamezni akteri v komisiji ali sodišču. Mi smo želeli stvari poenostaviti. Zato smo pripravili tudi ta dokument, v katerem smo stvari pojasnili, ne potrebujemo mehke zakonodaje, ker imamo zakonodajo v obliki okvirne redbe, ampak na to se vedno ne moremo zanašati, kar razumemo. Preko strokovnega odbora držav članic smo pripravili določene zadeve. Za razprave so zelo živahne v tem odboru, tudi o vprašanjih, ki ste jih izpostavili. Na naši spletni strani je to vse objavljeno, tam upam boste našli nasvete, pojasnila. Če upravljalski organi ali države članice želijo storiti nekaj novega, kar je skladno z zakonodajo, je to seveda najbolj pomembno konec koncev. Poenostavitev ste omenjali, tudi komisarka je prej omenila skupino na visoki ravni, zagotovo bo na agendi imela tudi finančne instrumente. Za nas pa je res najbolj pomembno to, da do končni uporabniki znajo uporabljati ta sistem, da je za njih enostaven. MSP-ji so tisti, ki morajo na enostaven način dostopati do finančnih sredstev. Se upravičujem, ker sem bila nekoliko daljša, ampak zelo zanimivo vprašanje ste izpostavili. Hvala za te zanimive pripombe, gospod Raus. Kratek bom, ker nas čas priganja. Rečel je že omenila revizije. Res je, da imamo še vsi malo mačka iz prejšnjega revizijskega obdobja. Države članice so zelo živčne glede tega, kako se bodo uporabljala pravila in vesel sem, da so te smernice zgolj smernice. Sam se ukvarjam tudi z dokumenti strani revizorjev v Združenem kraljestvu, ki omenjajo smernice, navodila zato je res koristno slišati pripombe v tej smeri. Tisto, kar res štrljivan in kar bo veljalo tudi v prihodnje, pa je naslednje. Če bo komisija na svoji ravni stvari potisnila nazaj, bo to koristno. Druga zadeva. Kar nekaj pripomb se je nanašalo na komercialno sprejemanje odločitev oziroma ste govorili o tem nekoliko po ovinkih. Komercialno sprejemanje odločitev je pomembno z vidika finančnih instrumentov, te želimo potisniti čim dlje v zasebni sektor, zato je tudi vprašanje pristojbin tu ključnega pomena. To je vse, hvala. Hvala lepa. Gospa Nikos, hvala lepa. Najlepša hvala za vprašanja. naj vam povem, kako stvari delujejo v praksi, kakšen je postopek. V postopku odločanja se najprej izračuna vsota posojila, 10 odstotkov lastnih prispevkov se avtomatično obravnava, preostalo vrzel pa lahko pokrijemo v obliki nepovratnih sredstev skladno s pogoji razpisa. Najprej 10 odstotkov za projekt, če je projekt trajen, če ima možnost obstoja, prejmemo sredstva v obliki posojil, če še karkoli zmanjka, se ponudijo nepovratna sredstva. Največji dovoljeni znesek izdatkov v okviru obeh schem ne sme preseči 100 odstotkov naložbe. Imeli smo dolgo razpravo z službami komisije tudi tekom revizijskega postopka. Dogovorili smo se, kako in kaj velja. Na srečo nimamo težav s temi vprašanji, stvari smo razjasnili, zdi se, da lahko nadaljujemo s to schemo. Kar zadeva državno pomoč, uporabljamo de minimis preverjamo vse podrobnosti, da le ne presegamo pogojev za državno pomoč. Če smem še par besed o parkiranju sredstev pri finančnih posrednikih. Na mačarskem smo omejili zadeve za posamezne institucije. Denar damo na voljo samo, če so bila prejšnja sredstva porabljena, torej če so prišla do MSP-jev. V tej schemi potem ni možno, da je denar parkiran nekje na banki ali kjerkoli druge v sistemu. Uh, Nove uredbe. S kombiniranimi proizvodi lahko nadaljujemo, kar je dobra novica. Imamo pa nekaj pomislekov kako se lahko stvari izpeljajo, če si pogledamo institucionalni sistem. V prejšnjem obdobju smo uporabili schemo ponovnega financiranja. Če preverimo, kakšne so smernice in uredbe, pa ugotavljamo, da moramo stvari nekoliko spremeniti, tudi zaradi metodologije stroškov in pristojbin, pa tudi zaradi vprašanja onega naročanja. Smo sredi tega postopka, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Nisem pa prepričana, da bomo lahko v prihodnem obdobju uporabljali isti sistem. Hvala za pozornost. Hvala lepa za te izvrstne predstavitve, hvala lepa za razpravo, hvala za odgovore. S tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu. Sklepi koordinatorjev so bili potrjeni danes zjutraj. Še kaj pod točko razno? Ja, kdo? Gospod minister Roj. Gospod Maletič bom prosil, da pove par besed o našem vprašanju za ustni odgovor. Najlepša hvala. Vprašanje se nanaša na pospeševanje izvajanja kohezijske politike. Smo ob koncu leta 2015. Operativni programi so bili potrjeni za vsako državo. Sedaj bo prišlo do preklica odobrenih sredstev. Sedaj se moramo pogovoriti s komisijo o tem, kakšen mehanizem lahko sploh uporabimo, zato da se pospeši izvajanje, da se izognemo preklicu dodeljenih sredstev. Ob koncu leta 2015 je verjetno komisija že pripravila kakšne napovedi glede preklica odobrenih sredstev. Zelo pomembno se je učiti tudi iz izkušenj iz tega zadnjega obdobja 2013 do 2015, kakšne so bile te večje ovire, zakaj je prišlo do preklica odobrenih sredstev, kaj lahko storimo za to, da se izognemo temu ob koncu leta 2017 in 2018. Hvala. Najlepša hvala. O tem vprašanju se bomo pogovarjali v imenu odbora regij. Torej. Bomo obrali torej običajni postopek. Najlepša hvala. Naslednji sestanek bo januarja. Želim vam uspešne tedne do konca leta ter prijetne praznike. Vidimo se prihodnje leto. Hvala lepa tudi tolmačem. Hvala za vašo pomoč. S tem je seja zaključena.